Najlepša hvala, gospod predsednik. Edino pravilo, ki ga res spoštujemo v tem parlamentu, je strogi nadzor nad časom za govor. Dodelili ste mi sedem minut, kar pomeni, da bo zelo težko v sedmih mis, minutah eh, povzeti vse briljantne misli, ki smo jih slišali včeraj v delovni skupini. Takoj bom začel s temi sedmimi točkami, ki so predstavljale zaključke delovne skupine. Prvič, trenutna gospodarska kriza je dosti resnejša in dosti eh, širša in eh, bo tudi daljša, kot smo pričakovali. Soočamo se s strukturno krizo in ne z običajno ciklično krizo. Kriza leta 1929 se je začela v ZDA. Dve leti sta bili potrebni, da se je razširila v Evropi. Trenutna kriza pa se je širila dosti hitreje po propadu banke Lehman Brothers in po. Eh, in dokler je prišlo do prvih propadov bank v Evropi, sta potegla samo dva tedna. Vprašanje ločevanja gospodarstva v Eh, vzpono bodo ravno tako trpela zaradi te krize. Če si pogledamo, kaj se dogaja v Braziliji, v Rusiji, na Kitajskem, vidimo, da tudi tam eh, prevladuje kriza. Druga stvar. Ta dramatična sprememba predstavlja tudi revolucijo idej, čisto podobno kot se je zgodilo po krizi 29. Eh, leta z novim delom in potem je prišlo do podobnih sprememb, ko po prvem naftnem šoku v 70-ih letah. In Sedaj je konec eh, starega obdobja finančne regulative. Socialna gospodarska eh, ekonomija, o kateri je govoril predsednik Petering, je prav gotovo sedaj zanimiva. Javni organi imajo sedaj vlogo, da postavijo pravila in da zagotovijo konkurenco na trgu. Prav tako pa morajo zagotoviti nadomestila tistim, ki bodo veliko izgubili zaradi te krize. Tretjič. Eh, finančna kriza. Vsi, ki ste včeraj govorili, ste se strinjali s tem, da je ponovna vzpostavitev eh, kreditnih trgov predpogoj, absolutni predpogoj za to, da se zagotovi, da začnejo gospodarstva ponovno delovati, kot je treba. In zato je treba ponovno vzpostaviti zaupanje v finančne sisteme z političnega vidika in z monetarnega vidika je potrebno eh, omeniti monetarne politike. Neodvisnost Evropske centralne banke je ključnega pomena za delovanje evropskih gospodarstv. Dve zahtevi smo slišali do Evropske centralne banke. Naj bo hitrejša in naj še bolj znižuje obrestne mere glede na to, kaj se dogaja v evroobmočju. Potem pa je bila izražena tudi zahteva za daljše roke za odplačilo kreditov. Evropska centralna banka je na pravem mestu, da to lahko naredi za šestmesečna obdobja. Če si pa pogledamo FED, imajo pa tam eh, tri letne roke. Banke seveda delajo dolgoročno in zato morajo imeti možnost posojati denar pod podobnimi pogoji. Delovanje medbančne industrije je ravno tako življenskega pomena, če si želimo najti izhod iz te krize. Tretji pogoj pa je znižanje obresnih mer, preto je nek sekretar kapitala eh, bankam ali v centralne banke ali v nacionalne finančne sisteme. Ampak te eh, injekcije kapitala morajo potem biti prenešene na lokalna gospodarstva oziroma eh, morajo od njih imeti koristi tudi podjetja. Govorili smo tudi o potrebi po ukrepitvi nadzornih mehanizmov, tako da bi zagotovili ustrezno delovanje finančnih institucij. In to je četrti pogoj za iskanje rešitve iz finančne krize. In končno, glede na to, da se soočamo z globalno krizo, ki je hujša, kot smo pričakovali, glede na to, da je prisotna po celem svetu, bomo morali spremeniti tudi institucionalno strukturo in dati večjo vlogo IMF-u in pa forumu za za finančno stabilnost. Četrtič. Moramo se vračati k napredku. Sedaj govorim o notranjem trgu. Zagotoviti moramo, da bojo spoštovana pravila, ki urejajo javno pomoč oziroma državno pomoč sektorjem v težavah naša eh, politika, naša konkurenčna politika je eden od naših adutov, zato je ne smemo uničiti. In eh, peti zaključek. Eh, pak za stabilnost in rast in uravnotežene javne finance predpostavljata eh, predpogoj za makroekonomsko stabilnost in makroekonomska stabilnost pa predstavlja sama po sebi predpogoj za trajnostni eh, eh, razvoj. Potem bo komisija, kot smo slišali, kmalo tudi sprožila postopek eh, v primeru kršitve oziroma v primeru prekomernega primankljaja. Pozneje pa se bo treba odločiti, kateri bodo tisti ukrepi, ki bodo situacijo izboljšali, vsaj srednjeročno. In naslednja točka povdarjamo dejstvo, da je treba uskladiti kratkoročne ukrepe z dolgoročnimi ukrepi po krizi in ugotoviti moramo, kaj moramo narediti, da se izvlečemo iz te krize. To pa mora biti eh, kompatibilno z drugimi ukrepi. Večja produktivnost je ravno tako pomembna. V zadnjih 24 eh, eh, letih je evropska storilnost bila nižja od storilnosti v ZDA in na japonskem. Ravno tako eh, je bilo rečeno, da je ameriško gospodarstvo učinkovitejše, eh, ko govorimo o globalizaciji od eh, evropskega. Zgubili so sicer veliko delovnih mest, ampak uspelo jim je delovna mesta ponovno ustvariti. V Evropi pa ravno obratno. Za vsako eh, zgubljeno delovno mesto v Evropi je bilo ustanovljeno samo nič celih osem novega delovnega mesta, kar pomeni, da nismo pokrivali izgube delovnih mest. Agenda Polis Boni do leta 2012 se mora še naprej osredotočati na krepitev konkurenčnosti evropske industrije. Zato se moramo osredotočati na infrastrukturo v EU. To lahko naredi EU v okviru življenja obnavljanja gospodarstva. Ravno tako ne smemo pozabiti na zahteve po fiksnem kapitalu in več ulagati v tehnološki napredek. Ta eh, Tehnološki napredek pa zahteva večja vlaganja v raziskave in razvoj. Zagotoviti moramo tudi, da bodo odhodki zagotovili boljše postopke in boljše proizvode. Ravno eh, tako pa je treba zagotoviti vso pomoč, pomoč majhnim in srednjim podjetjem, da morajo imeti lažji dostop do eh, komunikacijske tehnologije, do informacijske tehnologije, istočasno pa razvijati takšno tehnologijo, ki se mora uporabljati povsod in končno smo pozvali naj se revidirajo obstoječi proračunski programi, tako da se bodo osredotočali na doseganje omenjenih ciljev. In še za zaključek, revizija institucionalnega okvira. Podarjeno je bilo, da imamo veliko zakonodaje, veliko pravil, ampak o, o, eh, o teh pravilih so odločali takrat, ko so še vedno obstajale meje. In ta trenutna kriza je pokazala, da moramo spremeniti našo usmeritev in zagotoviti, da bo zakonodajni okvir odražal realnost preglednost na določenih sektorjih, kot so promet in telekomunikacije, je bistvenega pomena. Dograditi in dokončati moramo eh, notranji trg, zagotoviti uporabo direktive o steritvah. Ne smemo pozabiti na mikrokredite. Upravna raven eh, potrebuje več eh, fleksibilnosti. Lažje je treba Eh, ustanavljati podjetja oziroma zagotoviti lažje eh, ustanavljanje podjetij, ne pozabiti pri vsem tem pa na fleksibilno varnost. V Avstriji poznajo nekaj dobrih praks in naj zaključim svoj prispevek z naslednjimi besedami to mora biti podlaga za uh, strategijo polisbone po letu uh, eh, 2012. Delovna skupina, gospod uh, eh, pred, uh, predsednik, je ponudila dosti več zanimivih idej, ki jih pa nisem mogel vseh pozeti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Margalo. Hvala lepa, zelo uh, koncentriran povzetek v najboljši možni obliki v tako kratkem času. <clears throat> sedaj pa delovna skupina dve, gre za ustvarjanje delovnih mest, boj proti revščini in zagotavljanje svobodnega gibanja oseb. Poroča bo gospod Zaoralik, ki je poslanec poslanske zbornice Češkega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Dovolite mi, da povzamem eh, našo razpravo v drugi delovni skupini. Razpravljali smo o socialnih posledicah gospodarske krize. Razprava je bila zelo živahna, kajti posledica gospodarske krize in uh, zaostanek na področju realne, uh, realnega gospodarstva se čutijo po celotni Evropi in vemo, da se bomo v kratkem soočili z uh, naraščajočo brezposelnostjo. Podjetja se bodo zapirala in ljudje bodo imeli manj denarja vlade po Evropi se zavedajo, da je potrebno ukrepati v vsaki državi članicami, hkrati pa je potrebno spoštovati tudi načelo subsidijarnosti na evropski ravni, tako da bi zagotovili, da bodo posledice gospodarske krize tako omejene, kot je to možno, zlasti, ko gre za vpliv realnega gospodarstva na delovna mesta. Slišali smo zelo veliko zanimivih mnen ta mnenja dokazujejo, da se udeleženci zavedajo ključnega pomena trenutne krize. Trenutna situacija je še bolj resna, kajti trenutno ne moremo niti oceniti dejanskega obsega tako imenovanega okuženega premoženja. Nihče ne pozna realne situacije v evropskih bankah in nihče ne pozna, kakšen je obseg tega okuženega premoženja. Zato je predpogoj, da najprej analiziramo situacijo in poiščemo rešitve. Kajti, če nam to ne bo uspelo, bo prišlo do tega, da se bo trenutna recesija spremenila v dolgotrajno depresijo. Zapleteno je govoriti o socialnih eh, vplivih, če ne vemo, kakšni so izgledi za prihodnost. Udeleženci v razpravi so si bili edini, da bo kriza prestala postavila Evropo pred preizkušnjo. Evropska unija se bo lahko odzivala na to krizo, če bo delovala skupaj. Zato je pomembna hitra retifikacija Lizbonske pogodbe. To se zdi neizogibna rešitev. Samo združena in močna Evropa se bo lahko učinkovita odzvala na današnje izzive. Jasno je, da potrebujemo tudi močno vodstvo v času te krize. Lizbonska pogodba je predpogoj za to močno vodstvo. Druga točka ključnega pomena je bila Lizbonska strategija. Številni udeleženci so menili, da je potrebno dosledno izvajati Lizbonsko strategijo. Tiste države članice, ki so bolj uspešno izpolnjevale cilje iz Lizbonske strategije, so sedaj v boljšem položaju kot preostale. Kriza je razkrila potrebo po eh, načinu prilagajanja, po izboljšavah, vse, kar predvideva tudi Lizbonska strategija. Naslednja pomembna točka, ki je bila omenjena tokom razprave je bila solidarnost. Številni udeleženci so pozvali k solidarnosti med eh, evropskimi državami in solidarnost zlasti z tistimi najbolj izpostavljenimi, najbolj ranljivimi državljani. Kriza prizadene tiste najbolj ranljive mm, segmente naše družbe, gre za mlade ljudi, gre za starejše ljudi, gre za revnejša gospodinstva in najprej moramo oblažiti posledice gospodarske krize za nje. Po mnenju udeležencev je možno zaščititi družbo tudi pred femin, tako imenovano feminizacijo revščine. Vedno znova je bilo ponovljeno, da se je potrebno za socialnimi posledicami soočati neposredno. Udeleženci so povdarili, da moramo skušati izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja Evropski socialni sklad in pa Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Potrebno je tudi izboljšati zmožnost teh skladov, tako da se bodo lahko bolj učinkovito odzivali na krizo. Večkrat eh, pa je bilo ponovljeno tudi vprašanje, ali so trenutni inštrumenti, ki jih imamo v Evropski uniji, dovoljšni. prav tako so nekateri udeleženci bili mnenja, da potrebujemo nov socialni pakt v Evropski uniji. Evropska unija se mora ozvati na krizo na osnovi štirih načel. Prvič, osredotočiti se moramo na najbolj ranljive državljane. Drugič, predvidevanje in pa prilagajanje razvojem na finančnem trgu tretjič preoblikovanje in bolj učinkovita raba finančnih inštrumentov ter četrtič socialne inovacije. Morda bi podrobneje pojasnil tretjo točko, torej preoblikovanje in pa bolj učinkovita raba finančnih inštrumentov. Večkrat je bilo poudarjeno, da se moramo pogovarjati o evro obveznicah. kajti soočamo se z naslednjo nevarnostjo. ZDA namenjajo za rešitev gospodarske krize milijone in milijarde dolarjev in eh, zato bodo morda rezerve kmalo izčrpane. Zato moramo tudi v Evropi zagotoviti nek sistem, tako da bi lahko izdajali podobne oziroma v tem primeru evroobveznice te da bi na ta način pokrili socialne probleme z ustreznimi virje. Udeleženci razprave menijo, da protekcionizem gotovo ni rešitev, to je bilo večkrat povdarjeno. Protekcionizem ne bo ustvarjal delovnih mest. Enotni trg mora ostati naš okvir protekcionizem bi lahko privedel do socialnih napetosti, lahko bi spodbujal nacionalizem, ekstremizem in ksenofobijo. Udeleženci druge delovne skupine so ugotovili, da gospodarska kriza ne prizadeva samo finančnih trgov, ampak ima tudi socialno razsežnost, obstaja tudi kriza zaupanja in kriza osnovnih vrednot. Se pravi, nanaša se ne samo na gospodarstvo, ampak tudi na družbo. Zato moramo imeti v mislih to, da moramo človeško bitje postaviti v samo srčiko naših politik. Naše politike morajo biti zaupanja vredne in pregledne. To, kako se bo Evropa soočila sedanjo krizo, bo določalo njeno prihodno vlogo, pomen in uh, v svetu in to, kako jo bodo državljani dojemali. Sedaj je trenutek, ko moramo dokazati, da je Evropa verodostojna in da lahko pomaga ljudem pri soočanju z sedanjo in prihodnjimi krizami. In še ob koncu bi nekaj pripomnil. Večkrat je bilo ponovljeno, da je Lizbonska pogodba predpogoj za to, da se lahko Evropa uspešno sooči z krizo. In naj vam uh, Poročim, da se je delegacija iz poslanske zbornice Češkega parlamenta danes vrnila na Češko. Imeli bomo plenarno zasedanje in na dnevnem redu je tudi Lizbonska pogodba. Ne bomo samo razpravljali o Lizbonski pogodbi. Prepričan sem, da bomo danes večer glasovali o Lizbonski pogodbi in uh, prepričan sem, da bo to glasovanje uh, uspešno. Torej imamo dvodomni sistem v češkem parlamentu in glasovali bomo samo v enem delu češkega parlamenta, ampak eh, zagotovimo vam lahko, da se bomo potrudili za to, da bomo zaključili to zgodbo v Češki poslanski zbornici in da bomo tako skušali opraviti našo nalogo. Hvala lepa za vašo pozornost in lep dan še naprej. Najlepša hvala, dragi Lubomir, ne samo za poročilo, ampak tudi za napoved, da boste nocoj v Pragi glasovali za Lizbonsko pogodbo. Tu imamo tudi predsednika parlamenta, gospoda Velčeka ampak eh, zelo pomembno je, da boste vsi v Pragi nocoj. Seveda ste dobrodošli, da ostanete tudi tukaj, ampak eh, dobro je, da ste zvečer v Pragi. Vse najboljše eh, želje in tudi predsednik senata, gospod Sobotka, bo z vami. Sedaj pa tretja skupina, trajnostna Evropa in pa boj proti podnebnim spremembam pozdravljamo gospo Rajevo. Gospod eh, predsednik, eh, gospe in gospodje, delovna skupina številka 3 je vodila zelo živahno razpravo. Med razpravo je bilo moč slišati veliko modrih misli, različnih mnen, vendar naj začnem s citatom Martina Luthera Kinga. I have a dream, je rekel. Moje sanje so prisotne. Torej, tudi v naši razpravi smo povdarjali, da so prihodne vizije in sanje danes zelo pomembne v času gospodarske krize in v času, ko so mnogi naši državljani negotovi, imajo uh, dvome o tem, kako se bo razvijalo podneb naše podnebje. Mislim, da je istočasno kriza tudi enkratna priložnost, ki jo moramo izkoristiti v Evropi. Finančna kriza, gospodarska recesija, to sta dva fenomena, ki nam omogočata sedaj, ravno sedaj, vlagati v podnebne tehnologije in se tudi na ta način rešiti krize. Seveda se moramo soočiti z grožnjami, istočasno pa moramo razviti tudi vse inštrumente in možnosti za to, da se uspešno spopadamo s temi grožnjami. Delovna skupina je eh, med drugim eh, povedala zelo različna mnenja v zvezi z različnimi vprašanji. Nekateri udeleženci so eh, izrazili dvome v zvezi s tem, kako resnično lahko izvajamo celo vrsto programov za boj proti podnebnim spremembam. Drugi pa smo ali so povdarjali, da je treba veliko sedaj investirati ravno v razvoj novih podnebju prijaznih eh, tehnologij, če hočemo ustvarjati prihodnost za naše bodoče eh, generacije. Evropa si je za prihodnost zastavila svoje podnebne cilje in sedaj v času krize je resnično treba investirati, pri čemer moramo slediti tako dolgoročnim kot tudi kratkoročnim ciljem. Pomembno je, da vsaka država članica ugotovi, katere so njene priložnosti. Vemo, da potrebujemo ogromno investicij na področju podjo, podnebju prijaznih tehnologij. In eh, pri tem je seveda treba upoštevati različne potrebe in gospodarsko situacijo v posameznih državah članicah okoliščine, naprimer v eni državi članici, ne bodo omogočale takšnih investicij, kar pomeni, da bomo morali izraziti solidarnost, jo pokazati in združiti finančna sredstva za takšne investicije. Tu Evropski strukturni skladi, Evropska banka za obnovo in razvoj, to so vse potencijalni veri, ki jih moramo izkoristiti za to, da bomo bolj podnebju naklonjeno vzdušje ustvarili v Evropi in na ta način eh, hitreje išli iz gospodarske krize. Varnost eh, oskrbe z energijo je naslednje vprašanje. Pomembno tako za vsakega posameznika, kot tudi za podjetja in za njihovo konkurenčnost. Istočasno pa je pomembno, da glede na sedanji položaj se ne osredotočimo zgolj in samo na različne Mm, električna omrežja, ki jih je seveda treba med seboj povezati, temveč da gradimo in razvijamo lastne zmogljivosti. V ZDA je predsednik Obama tudi povdaril, kako pomembna so eh, obnovljivi viri energije za ZDA mi v Evropi seveda moramo tudi partnerjem v ZDA pokazati, da hočemo na tem področju ohraniti vodilno vlogo, ko gre eh, za boj proti podnebnim spremembam. Morda pa je še nekaj pomembno. Slasti danes je že treba vzpostaviti povezavo med eh, bojem proti podnebnim spremembam in, eh, in na drugi strani med investicijami v obnovljive vire energije. Naprimer, zlasti razmišljamo o naložbah, eh, ki so potrebne v gospodinstvih, v eh, naših eh, stanovanjih in hišah. Zakaj? Zato, bo, da bomo imeli bolj energetsko učinkovita stanovanja in hiše. Naprimer, kaj to pomeni v državah s hladno klimo, je treba investirati v dodatno izolacijo, zato da bomo ohranili toploto v zgradbah in v gospodinstvih, v državah z toplo klimo pa je treba seveda narediti ravno obratno, preprečiti vstop vročini v eh, stanovanja celo vrsto novih, eh, bolj učinkovitih vod, eh, vodooskrbnih sistemov potrebujemo. Potrebujemo naprimer vodovode, kjer ne bo toliko eh, izgubljene energije zaradi eh, cevi, ki puščajo. Eh, Tudi na ta način lahko ustvarimo nova delovna mesta. Vemo, seveda, da so v državah članicah naši industrijski sektori v različnih položajih, vendar s boljšim sodelovanjem lahko obstoječa delovna mesta ali ohranimo ali pa celo ustvarimo nova. Če pa hočemo to doseči, je seveda pomembno, da vsaka država pomisli, kakšne so vzvodi za večji gospodarski razvoj, ki ji zagotavljajo konkurenčno prednost. Pri tem je seveda treba uporabiti tudi javna sredstva, javne sklade. Vemo, nič novega ni, da smo sredi gospodarske krize in sedaj morajo naše investicije biti čim bolj inteligentne, tako da bomo in kratkoročno in dolgoročno lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Govorim o naložbah v nove strukture, naprimer takšne strukture, s katerimi lahko izboljšamo učinkovito rabo energije povsod. V razpravi včeraj je bilo povdarjeno še nekaj. Pomembno je ustvariti medsebojno zaupanje, zlasti zaupanje v tiste, ki sprejemajo odločanja in ki imajo vodilno vlogo v posameznih državah. V ZDA smo sedaj doživeli, kako polni energije so postali američani s pričo novega vodstva. Uh, zaradi tega, ker je pač vodstvo eh, pokazalo odločenost, vizije za napredek. In nekaj podobnega bi morali narediti tudi v Evropi. Prav je, da imamo v Evropski uniji skupno energetsko politiko. Mnogi udeleženci so povdarjali njen pomen. Eh, to pomeni namreč, da vsi delamo v eno smer. Prav je, da smo se na področju bolj učinkovite rabe energije dogovorili za skupne cilje. Ampak eh, nekateri so povdarjali, vse lepo in prav, imamo energetske cilje v Evropski uniji in s tem je stvar že dokončana. Seveda temu ni tako. Vsaka država članica mora še naprej delati na izvajanju in eh, doseganju ciljev, ki smo si jih skupno zastavili. Tudi mi, poslanci oziroma parlamentarci na evropski in nacionalnih ravneh, moramo prispevati k temu razvoju. Konferenca v Köbenhavnu decembra letos bo seveda bistvenega pomena, če hočemo doseči nek dogovor. Sama menim, da ga lahko dosežemo, ampak seveda se pri tem ne eh, moremo omejevati samo na lastne oske interese in na eh, sedenje na kapitalu, ki ga imamo. Ne, tega moramo porabiti za inteligentne investicije, kjer bomo ustvarjali nova, mesta, pardon, nova delovna mesta z njimi, istočasno pa se bomo borili tudi proti podnebnim spremembam. No, eh, recesija oziroma gospodarska kriza je svetovni fenomen. Oglejmo si tudi, kakšne so možnosti eh, za to, da investirajo tudi naši partneri na kitajskem, eh, v Indiji, v Rusiji in tako naprej. Ne moremo reči, vsak partner bo naredil svoje, potem lepo se naslonil v naslonjaču nazaj in rekel, svoje sem naredil, lepo in prav. Ne, vsakdo mora prevzeti svojo odgovornost, vsakdo mora narediti to, kar lahko. Vsak si mora uh, zastaviti svoje cilje v državah, članicah, na Evropski uniji, pa tudi uh, nekje na osnovni ravni. Še dve stvari bi omenila, kajti o njih je tudi tekla razprava na naši delovni skupini. Prvič, skupni energetski trg v Evropi. To je cilj, ki si ga prizadevamo doseči. O tem vsi vemo. Britanski kolegi so naprimer poudarili, da pri njih narašča povpraševanje po obnovljivih verjih energije in to zna biti prihodnost. Hočemo se izogniti, moramo se celo izogniti situaciji, ko bomo računali samo na to novo super električno omrežje, ki naj bi ga zgradili v Evropi. Gospod predsednik, vem, da me čas preganja, govorili smo še o marsičem, ampak v sklepih smo povdarili, da moramo to novo strategijo eh, skupno izvajati, pri tem pa mora ta gospodarska in socialna politika iti z roko v roki. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše poročilo gospa Adelson Egelstam. Vsem trim poročevalcem se še enkrat zahvaljujem in vas spominjam na to, spoštovani kolegi, da ko boste spregovorili v sledeči razpravi, oziroma če želite spregovoriti, morate izpolniti lističe za to, da se javite k besedi. Sedaj pa bomo pozdravili visokega svetovalca za temo energija in podnebne spremembe. Pozdravljam gospoda rektorja, gospoda Alana Larsona. Dobrodošli, gospod Alan Larson, imate besedo. Thank you very much, uh, Mr. President, members of uh, parliaments. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala za vabilo na ta pomembni sestanek. Uh, Dovolite mi, da se osredotočim na štiri izzive, s katerimi se ukvarjate vi kot evropski poslanci in s katerimi se ukvarjajo tudi vsi drugi politiki. Najprej, kako rešiti finančni sistem in spremeniti zakonodajo. Tretjič, ponovno oživiti gospodarstvo. Tretjič, vzpostaviti ravnotežje v globalnem gospodarstvu in eh, tudi Eh, vzpostaviti ravnotežje med prihranki in pa potrošnjo in končno prestrukturiranje globalnega energetskega sistema za dolgoročno vzdržnost. To je ogromna agenda, vaša agenda, vaš program in vi se morate s tem programom eh, ukvarjati tako, da boste vse štiri izzive upoštevati usklajeno. Skromno želim prispevati nekaj vprašanj in nekaj misli, ki izhajajo iz znanja in izkušenj drugih najnujnejša naloga je rešiti finančni sistem. Dejstvo je, da finančni sistem de, deluje, istočasno pa se nadaljuje eh, gospodarska kriza in to predstavlja velik pritisk na eh, banke. Če eh, uporabim besede eh, finančnega ministra ZDA Gajterja. Ampak novi eh, načrt eh, Eh, zda iz prejšnjega tedna predstavlja dvesto tisoč milijard eh, eh, za reševanje gospodarstva vendar ta novi načrt ni Eh, naredil vtisa na strokovnjake. Eh, načrt se namreč dotika enega problema, to je pomankanje likvidnosti, ne dotika pa se črne lukne, to je pa drugi pomembni problem. Eh, to je pa dejstvo, da predvsej finančnih institucij ostaja nesolventnih, tako kot ste lahko prebrali v Financial Timesu finančni sistem potrebuje injekcije kapitale in vlade morajo v tem procesu igrati vodilno vlogo. Vendar pa so državljani jezni na banke in politike, politiki eh, so ideološko proti eh, temu, da bi eh, vlade imele pomembnejšo vlogo. In to je catch 22 pri tem. In Dominik Strauss-Kahn predsednik mednarodnega denarnega sklada je zahteval da se odzovemo globalno in da se prestrukturirajo banke zahteva tudi intervencijo polno intervencijo da se zagotovi javna pomoč da se prodajo ali zaprejo nesolventne banke in da se vzpostavijo nove javne agencije ki bi upravljale s slabimi sredstvi kar pa zadeva regulativo evropski parlament je sprejel poročilo Lenan in je eh, s tem dobro pripravljen tudi, da prispeva k procesu, ki bo pripeljal do novega svetovnega reda, to je proces skupine G20. Da bi gospodarstvo ponovno zagnale, vlade eh, sprejemajo en eh, svežen za drugim. Kongres ZDA je prejšnji teden sprejel 800 milijard dolarjev pomoči ali naj te številke na nas naredijo veliko tis ali pa naj nas zaskrbi pomankanje fiskalne discipline in pa ali naj nas skrbi to, da bodo prihodne generacije morale nositi breme, o čemer se je govorilo včeraj. Ko poslu, poskušamo politike govoriti o načrtih za oživljanje gospodarstva, moramo gledati dlje, kot so pa te številke. In zato vam predlagam, vam, da eh, kot test postavite poslušajte nekaj vprašanj. Prvič, koliko bi stalo nedelovanje vlad eh, s tem, da potrošniki trošijo manj in kakšen je eh, donos eh, teh ulaganj v gospodarstvo, koliko od teh ukrepov pa dejansko prispeva k izboljšanju povpraševanja, koliko od teh ukrepov pa je samo kozmetičnih. Tretje vprašanje, ali so ti ukrepi v skladu z enotnim trgom ali ta trg ogrožajo. In četrtič, katere so tisti ukrepi, ki prinašajo največji donos v smislu trajnega eh, izboljšanja gospodarstva. Dovolite mi ponuditi nekaj idej Michaela Spensa, profesorja Stanforda, eh, on je tudi dobil leta 2001 Nobelovo nagrado. On pravi naslednje. E, kriza se je začela v stanovanskem sektorju. Ta pa je bistvenega pomena, ko iščemo rešitve tako za reševanje bank, kot za ponovno uživitev gospodarstva. Dokler padajo cene sredstev, cene premoženja, e, to se sedaj dogaja in e, tako dolgo bo trajala tudi kriza kar pomeni da ne potrebujemo samo svežnja spobude ampak potrebujemo širši in sistematski program odkupovanja sredstev eh, odkupovanja premoženja in eh, najboljši način bi bil začeti odkupovati eh, stanovanja in pa hipoteke sicer pa bo lahko prišlo do tega da bo nižja inflacija neutralizirala pozitivne učinke svežnjev ki so sprejeti v ZDA tako demokrati kot republikanci želijo najti pot za rešitev eh, krize stanovanskega trga. In mogoče bomo lahko se tudi v Evropi nekaj od tega naučili. Sedaj pa še beseda o socialni politiki, ki je del vsakega oživljanja gospodarstva. Na socialno eh, politiko moramo gledati kot na sestavni del, ne pa kot luksus, ki si ga lahko privoščimo samo v dobrih časih. Vendar pa so v nekaterih eh, državah eh, članicah prerivni, da bi lahko v okviru socialne politike našli trajne eh, avtomatične stabilizatorje. In bolj Razmisliti moramo tudi o e, dajatvah v okviru socialnega varstva. E, strinjam se s financial timesom socialna politika ki je dobro oblikovana bo zagotovila tudi bolj, eh, boljšo situacijo za banke in boljše odplačila finančni eh, sistem, eh, oživitev finančnega sistema, oživitev gospodarstva predstavljajo izjemne izzive. Trenutno je primankljaj v ZDA 700 milijard dolarjev. Presežek prihrankov na kitajskem na japonskem in jugovzhodni e, aziji dosega iste ravni to ni vzdržna situacija ne moremo graditi oživitve na makroekonomski nestabilnosti ZDA e na eni strani Kitajska in Azija morajo najti način, kako vzpostaviti ravnotežje. Ampak E, Evropa ne more čakati na druge, da bodo upravili svoj del dela. Evropa ima veliko prednosti in lahko deluje kot uh, sklajena ekonomska entiteta. In ta adut je treba uporabiti za izboljšanje gospodarstva in se izogniti temu, da bi protekcionistične sile ogrozile Evropsko unijo in enotni trg. In na vrhu vseh teh izzivov, ki so vaši izzivi, pa je še en četrti izziv, to pa je prestrukturiranje globalnih energetskih sistemov. To samo po sebi predstavlja izziv in je tudi centralni event vsakega načrta oživitve gospodarstva. Eh, eh, tu lahko preberemo analizo Nikolasa Srna o gospodarstvu in eh, klimatskih spremembah. On je podaril, da je podnebna strategija strategija, ki spodbuja rast in da so vlaganja v nove čiste tehnologije bistvenega pomena. Kot eh, dobro oblikovane eh, energetske politike eh, prispevajo tudi k rasti gospodarstva te naloge in eh, ta vlaganja prinašajo tudi dolgoročne donose v smislu izboljšanja klimatskih sprememb. Na koncu pa še priporočilo za evropsko politiko. V zadnjih desetih letih smo eh, sprejeli dve pomembni strategiji, Lizbonsko strategijo za rast in eh, delovna mesta in pa uh, strategijo za trajnostni razvoj. Sedaj bomo imeli tretjo strategijo, strategijo za oživitev gospodarstva. Vse te strategije se med seboj pokrivajo in eh, tekmovale bodo med seboj za politično pozornost. Vse trpijo zaradi eh, konkurence, vse pa bodo veliko pridobile, če bo delovanje usklajeno na evropski ravni. In za zaključek še ena misel. Kako dolga in kako globoka bo ta kriza? Eden od redkih, ki je napovedal krizo, je bil profesor Loriel Rubin iz New Yorkske univerze. On je pravzaprav edini strokovnjak, ki je lahko povedal besedo o prihodnosti gos eh, globalnega gospodarstva. Kaj misli on o prihodnosti? Rekl je v intervjuju, da bo ta kriza trikrat tako globoka in trikrat eh, daljša, kot je bila zadnja pod pogojem, da sprejmemo vse prave ukrepe, ukrepe da ponovno vzpostavimo ravnotežje in spodbudimo gospodarstvo. In podarjam te besede pod pogojem, da bomo sprejeli samo prave ukrepe. In želim vam veliko sreče, želim vam, da vse naredite tako, kot je treba v teh težkih časih in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. So much, uh, Najlepša hvala, profesor Larson za vaš prispevek in res je, potrebujemo dobre nasvete, tako da politiki lahko eh, delamo prave stvari. Sedaj pa predam besedo sopredsedujočemu Svobodki. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v debatě, která byla včera zahájena. Gospi in gospodje, sedaj bomo nadaljevali z razpravo, ki smo jo začeli že včeraj. In prosim, da se vsi držite časa za govor, to je dve minuti. Najprej gospod Matusas iz Litovskega semnja. Eh, Hvala lepa. Slišali smo veliko dobrih nasvetov včeraj in danes. Tudi zaključki delovnih skupin so bili zelo zanimivi. Rad pa bi se vrnil na naslednjo temo. Rad bi pozdravil drzen korak komisije, da preusmeri proračunska sredstva in da nameni nekaj teh sredstev za uh, rešitev krize s plinom. Kriza s plinom je pokazala, da je Evropa popolnoma odvisna od monopolov, ki dobavljajo energijo in vsi se strinjajo, da je varnost oskrbe z energijo uh, Eh, nekaj, kar mora biti na vrhu eh, dnevnega reda evropskih politik. To, da prerasporedi 3 eh, milijone evrov in da ta sredstva nameni projektom, ki so povezani z energijo, je zelo učinkovit odziv na trenutno situacijo. To se mi zdi tudi sorazmeren odziv glede na sredstva, ki jih imamo na razpolago. Ta ukrep je bil zelo pomemben za tiste države, ki so odrezane od evropskega trga z energijo in na ta način bomo lahko tudi laže prebrodili uh, gospodarske težave. Trenutni proračun uh, ne predvideva nobenih drugih možnosti, kot da uh, se prožno odziva in da prerasporedi določena sredstva proračunska fleksibilnost bo tudi nekaj, o čemer bomo razpravljali v okviru revizije proračuna. Moramo pa se pogovarjati o varnosti oskrbe z energijo in to sedaj. Nedavna kriza je poudarjala to potrebo. Litva in pa druge baltske države se bodo soočale z problemom eh, dostave energije, še zlasti, ko, bo, eh, ko bomo zaprli našo jedrsko elektrarno eh, konec tega leta. Sočutni smo težavami, ki jih je prizadela plinska kriza. Če bi ta kriza trajala dlje, si sploh ne morem predstavljati, kako bi vlade teh držav lahko svojim državljanom pojasnile, da niso mogle izkoristiti domačih rezerv, te da tudi ni prišlo do povezav z Evropsko unijo. Nujno je, da se pogovarjamo o varnosti oskrbe z energije in zato pozivam ECOFIN, Evropski parlament in odbor za proračun, da se skuša dogovoriti o prerasporeditvi sredstev. Hvala lepa. Naslednji govornik je Ludvik Sevcik iz Češkega senata. Hvala lepa. Spadam med, tistim, ki, med tiste, ki se spominja, kako smo govorili nedavno v parlamentu o reviziji skupine KUK. Ja bih htjel pripomenuti úplne za... In že takrat smo poudarili, da moramo spodbujati konkurenčnost. Dobili smo lekcijo, da je Evropska unija uspešna, če imamo več konkurečnosti. To je glavni pogoj. Po vseh teh letih smo ugotovili tudi to, da naših ciljev ne smemo spremeniti. To se ne sme zgoditi, zlasti v času te krize, ki je bila najprej kriza banke, se je potem sprevrgla v gospodarsko krizo, moramo še toliko bolj povdariti, kakšne cilje smo si postavili. Včeraj smo se dogovorili o tem, da obsejam, obsojamo protekcionizem kakršnekoli vrste. To so povedale vse delovne skupine in vsi udeleženci. In o tem moramo razmisliti tudi v okviru vsakršnih volitev, ne samo v okviru evropskih volitev, ampak tudi pri nacionalnih volitvah vedno moramo nastopiti proti protekcionizmu. To, da postavljamo meje na nacionalni in mednarodni ravni, pa obstajajo tudi v posameznih državah, ko si ogledamo lobiranje nekaterih skupin, ki sledijo samo svojim lastnim interesom. Vse, vse to moramo zavračati. Potrebna so skupna prizadevanja, samo skupnimi ukrepi, ukrepi se bomo lahko izkopali iz te krize. Kaj ti še vedno velja, da to, kar nas ne ubije, nas naredi močnejše. Hvala lepa, gospod kolega, sedaj pa poslanec Evropskega parlamenta Vojčehovski. Predsednik, spoštovani kolegi. Spet na stran, ki je bila pripravljena za to, eh, za to prireditev in zaključke, ki smo jih danes povdarjali, so zelo pomembni eh, in resno bi morali razmisliti o njih. Širjanje trenutne krize je podoben tako imenovanemu učinku domin. Razlog, zakaj se posamezne države soočajo za recesijo, ti razlogi so pa raznoliki. nedavni kazatelji trendov za nacionalno gospodarstvo, ki ga je izračunala OECD, eh, pravi, da je gospodarstvo nazadovalo za četrtino. Države članice se soočajo z različnimi problemi. Na Polskem so stroški dela še vedno zelo visoki. Bolje bi bilo, če bi izboljšali mehanizme nadzora in če bi tudi napredovali pri izvajanju določenih reform. Nacionalna delegacija z Polske se udeležuje v tej razpravi in rad bi njene člane upozoril na neko dodatno zadevo. Načrt za oživitev gospodarstva zahteva od držav članic, da mora biti dovoljeno, da v roku treh dneh in brez kakršnih koli stroškov ustvariš eh, oziroma sedeš podjetja kjerkoli v Evropi. Vendar pa to v moji državi ne deluje. To pomeni, da storitve, ki jih ponuja servis vse na enem mestu, ni popolnoma funkcionalen. V, na polskem je čas, eh, ki ga porabiš za ustvarjanje novega podjetja, 30 dni in stane 35 evrov, kar je visoko nad evropskim povprečjem. Ali bi naj to pomagalo evropsk, eh, oziroma polskim državljanom? Ne, kajti nimamo potrebnih inštrumentov. Upam, da se bo ta situacija k malu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 sama bi želela govoriti o Lizbonski strategiji oziroma prihodnosti Lizbonske strategije. To, kar se sedaj dogaja, je, da smo stopili v globoko finančno krizo in to pomeni, da so finančni trgi presegli svoje zmožnosti. Sedaj pa čutijo posledice navadni državljani. Kriza vodi do več brezposelnosti in do večjih socialnih problemov. Ne dogaja se zgolj to, da ljudje izgubijo službo, ampak se lahko zgodi tudi to, da bodo izgubljali svoje hiše in stanovanja. In to, kar je včeraj povedal kolega iz Evropskega parlamenta, lahko samo podčrtam. Prihodnost Lizbonske strategije je pomembna, ampak to mora biti strategija, ki bo upoštevala tudi človeško dimenzijo. To je izredno pomembno. pa ne samo zato, ker si želimo socialno politiko, ampak zato, ker socialno politiko gledamo kot na produktiven sektor. Potrebujemo politiko enakosti. Eh, politika enakosti mora biti zagotovljena v vseh eh, naših ukrepih. Potrebujemo enake pogoje za moške in ženske, za zaposlovanje, za to, da ustvarijo podjetje, ti morajo imeti resnično enako urednost. To je pomembno, če želimo, za, če želimo v prihodnosti ustvarjati zaupanje in če želimo zagotoviti več delovnih mest in gospodarsko rast v Evropi. Děkuji, slovo má poslankyně Evropského parlamentu. Hvala lepa. Besedo ima gospa Bobošekova iz Evropskega parlamenta. Zdi se, da ni tukaj. Potem pa nadaljujemo s poslancem Evropskega parlamenta, gospoda Harbarja. Hvala lepa, to je bilo nekoliko nepričakovano, kaj ti eh, ta čudovita tehnologija v dvorani nima zapisanega mojega imena na ekranu. Rad bi se zahvalil gospodu Larsonu, mislim, da je zelo dobro povzel izzive, s katerimi se soočamo. Zlasti pa se je ukvarjal z vprašanjem, ki ga nosi tudi naslov današnje konference. In če se prav spomnim, ste predlagali nove ideje o javnih investicijah, zlasti na področju trga nepremečnin, zato da bi se tam stvari premaknile. To bi lahko povezali tudi z stvarmi, ki smo jih slišali eh, strani gospe Engels tam o izboljšanju okoljskega vidika izgradnje nepremičnin. Moje vprašanje je, ali trdimo, da je sestavni del novega dela nekaj, kaj temeli na javnih investicijah v premoženje v nova omrežja energije, v nov način proizvodnje energije, v transportne sisteme, v visoko zmogljiv širokopasovni internet in tako naprej. Ali je to bolj pomembno kot naprimer eh, ukrepi na področju davčne politike in tako naprej? ta novi dogovor, New Deal, eh, me spominja na dogovor iz 30 let ameriške vlade ali pravimo, da je situacija tako resna, da se moramo vrniti nazaj v času na takratne aktivnosti. Potem, se pa, eh, potem pa ste omenili tudi tako imenovano črno lukno in eh, kako se soočati s tem. In sicer je bilo bistvenega pomena v tem, kar ste povedali, to, da so pri nedavni recesiji banke pomagale, ker so imele sredstva za to. Sedaj pa smo v situaciji, ko so banke povzročile celotno krizo in to je področje, na katerem se ne znajdemo. Zato potrebujemo nove rešitve. In zanima me, ali nas je gospod Larson spodbujal, da naj podrobne analiziramo rešitve, o katerih govorimo. Torej, ali ne bi morali črne lukne pokriti z javnim ukrepom? Da bi torej premoženje vzeli iz tistih eh, segmentov, ki so najbolj neuravnovešeni najprej moramo vrniti oziroma vrniti neko nek del vrednosti javnosti, hkrati pa moramo zagotoviti tudi, da banke ne bodo ponovile enake napake. Novi eh, dogovor, o čemer govorite, gre za kombinacijo javnega premoženja in pa istočasno se moramo soočiti z to tako imenovano črno luknjo. Zato potrebujemo bolj usklajene politike in morda bi to morali, eh, morda je to sporočilo, ki bi ga morali poslati eh, v luči prihajajočega vrha. Hvala lepa. Še enkrat prosim vse, da se držite časa za govor. Sedaj pa gospod Ponjo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej, gospod predsednik, naj povem, da sem zelo vesel, da je organiziran ta sestanek, ki omogoča dialog eh, tudi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. In eh, pozdravljam tudi delo treh delovnih skupin. Tri misli eh, bi, del, bi želel deliti z vami. Najprej živite gospodarstv. Drugič, ne smemo se omejiti samo na krizo in ne smemo pozabiti na koordinirane ukrepe eh, na srednji in dolgi rok. Zlasti to velja za inovacije, za konkurenčnost, za trajnostni razvoj, za ustvarjanje delovnih mest in pa tudi za eh, soočanje z velikimi izzivi tega sveta. Eh, tretjič, strinjam se, da se ne smemo vrniti k protekcionizmu. In glede na to, da smo tu zaradi dialoga, bi želel, da vsi eh, dobro razumete, da so določene nacionalne odločitve za pomoč določenim sektorjem takšne, ki bodo omogočale eh, drugim mestom, da se obdržijo. To odgovarjam. Eh, na pomisleke in strahove nekaterih kolegov, ki eh, so bili izrečeni včeraj. Ja, potrebujemo dialog, gospod predsednik, za skupni eh, odziv vseh evropskih držav v okviru Lizbonske strategije za močno in proaktivno Evropo vizavi svetovnim izzivom, proaktivno za novo gospodarstvo, proaktivno za socialni napredek proaktivno za energetsko varnost in za boj proti eh, segrevanju ozračja. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Takže, dekuji rovnež. Najlepša hvala. Sedaj je na vrstnem redu gospod Nikolas Papadopoulos, predstavnik eh, Ciprskega parlamenta. Videti je, da ga ni v dvorani. Ja, je, izvolite. Kaj se to gre, brojdrem? Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Tudi sam, če dovolite, bi se želel prisrčno zahvaliti vsem, ki so mi dali možnost, da razpravljam o tej temi danes. Sklepi treh delovnih skupin so zelo zanimivi. Ne želim zaradi tega ponavljati tega, kar so povedali že predhodniki. Vendar sem prepričan, da potrebujemo celo vrsto ukrepov, s pomočjo katerih Eh, bo Evropa izšla iz te krize. Zdi se mi, da ko gre za sklepanje teh eh, oziroma sprejemanje teh ukrepov, že zamujamo. Hvala. Děkuji a vzhledem k tomu. Hvala. Dobro. Še en poslanec Evropskega parlamenta je sedaj na vrsti Udo Bulman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Obračam se na vse kolegice in kolege, ki so govorili o konkurenčnosti v Evropi. Drži, konkurenčnost je bila in ostaja pomembna v okviru lisbonske strategije. Temu je tako od vsega začetka, ampak ali smo resnično sposobni spopasti se s krizo zaradi pomankljive konkurenčnosti. Nismo se sposobni spopasti. Eh, seveda je situacija v različnih delih Evrope različna, ampak jedro krize izhaja iz finančnih trgov zaradi prevelikih naložb, zaradi špekulacij, ki so se ješli naši finančniki in sedaj se to vse negativno odraža na gospodarstvo. Gospod Larsen je pravilno ugotovil, da moramo sedaj finančne trge okrepiti, če hočemo, da bo vsa eh, ekonomska sfera tudi se izvlekla iz eh, krize. Komisijo pozivam, da upošteva rezultate sestanka G20. To pomeni kaj? Noben proizvod, ne glede na to, kje se pojavi, ne sme biti izključen iz regulative. V poročilu Lene, v poročilu Rasmussen smo sprejeli celo vrsto sklepov v zvezi z hedge skladi, z private equity skladi in tako naprej. To, kar eh, potrebujemo v novih, na novih finančnih trgih, je bolj dolgoročni pogled in komisija mora tukaj narediti marsikaj. Tudi Eh, gospodarske politike moramo bolj uskladiti. Naši inštrumenti še zdaleč niso ustrezni, da bi se lahko uspešno spopadli z izzivi te krize bolje moramo koordinirati naše naložbene politike, moramo modernizirati, moramo vlagati v prihodnost eh, naših držav in moramo seveda pomagati našim državljanom, katerih prihodek je neustrezen za človeka dostojno življenje. Skrbeti moramo tudi, da bomo v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu bolje pripravljali takšne ukrepe. Hvala francoskega parlamenta. Hvala, sedaj pa gospod Daniel Garik iz francoskega parlamenta. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Tri pripombe. Najprej pozdravljam vlogo Evropske centralne banke. Kajti sedaj, ko smo v polni krizi, ko smo pravzaprav na robo prepada, e, In eh, to je tudi v času, ko so se ameriške oblasti odlekle eh, Lehman Brothers banki, pa lahko samo pozdravimo delovanje Evropske centralne banke, ki je bilo odločilnega pomena v teh okoliščinah. Prav tako naj rečem, da v celoti podpiramo Evropo brez meja eh, znotraj, znotraj Unije v glavnem. Ampak ne rečem še nekaj. Na mesto koncepta New Deal pa obstajata danes še dva druga koncepta v EU in ta dva koncepta zaslužita, da o njih eh, podrobne razmislimo. Prvi koncept je socialna gospodarska ekonomija. O tem govori tudi Lizbonska pogodba in to ne gre samo za prosto trgovino brez vseh omejitev socialno eh, tržno gospodarstvo je trg, ki je obvladovan trg in ki ga lahko povežamo eh, s drugimi koncepti, ki jih poznajo na danskem, to je pa koncept prožne varnosti. Potem še beseda o lizbonski strategiji. Žal je ta strategija šipka, kajti odvisna je od dobre volje različnih držav. In tisti, In tisto, kar danes najbolj potrebujemo, je prava strategija, zlasti na področju raziskav. Bolj usklajeno raziskovalno politiko potrebujemo, politiko, ki bo povezovala okvirni program in nacionalne raziskovalne programe. Te povezanosti trenutno ni. Potem industrijska politika. Vsi govorimo o industrijski politiki. Eni odkrito, drugi manj, ampak res je, potrebujemo industrijsko politiko, ki jo bo vodila Evropska unija. In Želeno bi bilo tudi, da Evropska unija razvije zmožnosti in zmogljivosti analiziranja in pa odziva v tej krizi, kajti ne moremo še naprej naivno živeti vizavi velesilan, ki nas obrežijo dajajo. Zato Evropa potrebuje svoje instrumente, s katerimi se bo borila tudi proti nelojalni konkurenci. Ne govorimo o protekcionizmu, ampak govorimo o strateški odločitvi za Unijo. Dekuji. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavniku Polskega senata, gospodu Eriku Smuljeviču. Gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, Razprava, ki jo vodimo danes, pa tudi včerajšnja razprava, je gotovo zelo koristna, bila je namreč zelo pestra in ostaja pestra. Finančna, gospodarska kriza je sama po sebi zelo zapleten pojav. Veseli me, da sem lahko eh, tukaj kot eh, član gospodarsko-socialnega odbora Polskega senata, ki sodeluje v tej razpravi bolj usklajeno delovanje eh, na evropski, pa tudi na ravni držav članic, je edini način, da bomo resnično prišli do rezultatov, ki si jih želimo. Ta kriza je za nas tudi priložnost, zlasti na tistih področjih, na katerih Evropa zaostaja za drugimi gospodarstvi, naprimer na področju raziskav, Če pa hočemo eh, to zaostajanje nadomestiti, moramo koordinirati in sodelovati na evropski ravni. Odgovor na izzive krize je treba najti v gospodarstvu in v podjetništvu, zlasti na področju malih in srednje podjetij. Mislim, da moramo resnično našo pomoč eh, nameniti tem podjetjem, če hočemo dvigniti konkurenčnost in izboljšati inovativnost. Le konkurenčna in inovativna podjetja se lahko uspešno spopadajo z tekmeci na svetovnem trgu, pa tudi na nacionalnih trgih. Lahko se seveda pogovarjamo o tem, ali je bolje sprejeti subvencije ali davčne olajšave, eh, zato da bi jim pomagali, to je pač stvar razprave. Ustvarjati moramo delovna mesta, seveda jih moramo, ampak eh, to eh, tudi na eh, lokalni ravni. To, kar potrebujemo, je ustvarjanje delovnih mest, ampak eh, to mora biti zasnovano na konkurenčnosti. Večje je konkurenčnost nekega gospodarstva, bolj smo stabilni. Mislim, da se moramo vrniti v korenine evropske enotnosti in moramo se začeti zavedati, zakaj je prišlo do ustanovitve Evropske skupnosti pred toliko desetletji. In mislim, da moramo eh, socialne in gospodarske vezi še okrepiti v prihodnje. Tak, ja, Hvala lepa. Besedo sedaj dajem gospodu Kaliorasu iz Grškega parlamenta. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kriza, s katero se danes soočamo v svetovnem okviru, je enkratna kriza. Takšne še nismo doživeli v preteklosti. Ne gre za neko ciklično uh, krizo, temveč za enkratni fenomen v naši zgodovini. Seveda pa človek ve, da vsake slabe strani imajo tudi nekaj pozitivnega. Ne morem reči, da je kriza pozitivna, ampak kriza je tista, tisto obdobje, ki nam kaže, da uh, se v njej porajajo tudi priložnosti, torej nekaj pozitivnega. Kolegice in kolegi, glede na krizo, ki, uh, smo, ki jo doživljamo, uh, potrebujemo politične ukrepe za to, da jo obvladamo. Vprašati se moramo, kakšen je gospodarski položaj, v katerem smo, kakšen, gos, kakšen gospodarski splet dejavnosti sploh imamo v državah članicah, v Evropski uniji in v svetovnem okviru. Potem se bomo šele lahko odločili, katere so tisti ukrepi, tiste eh, sile, na katere lahko računamo da ugotovimo, kje so naše slabosti in kje so naše prednosti, moramo seveda situacijo analizirati. V Evropski uniji mislim, da potrebujemo tudi socialni obraz, socialno razsežnost in danes eh, ugotavljamo in to eh, s ponosom, da je evropski socialni model nekaj, kar se ohranja kot eh, dober model in nekaj, kar nam bo pomagalo rešiti se iz te krize. Tudi ta model kaže prav obraz Evrope eh, svetovnemu okviru. Ob koncu naj povdarim, da v današnjih razpravah moramo povdariti, da samo zadostnost, celo samo zadovoljstvo, eh, Eh, nima kakršnega, nikakršnega položaja in mesta v današnjem času. Ne moremo se zadovoljiti s tem, kar smo dosegli. Moramo najti prave ukrepe in eh, sicer eh, transparentne ukrepe, zato da bomo ponovno oživili finančni sistem. Finančni sistemi so namreč eh, prinesli vedno več tveganj in če hočemo ta tveganja odpraviti, se moramo drugače lotiti njihovega delovanja. Hvala, sedaj pa dajem besedo rektorju Eleanor Ra Larsonu iz Univerze Lund, ki bi želel nekoliko pokomentirati našo razpravo. Ja, Najlepša hvala. Samo nekaj kratkih eh, pripomb. Najprej moram povdariti, da se z večino vaših ugotovitev strinjam, ko gre za glavna sporočila, ki so bila del vaših eh, intervencij. V zvezi z naravo krize, v zvezi s potrebo po delovanju, v zvezi s tem, da je zelo pomembno uskladiti ukrepe, da bi se izognili protekcionizmu, potem o tem, da je treba eh, vlagati v raziskovalne politike, kajti te so dolgoročne in zelo pomembne. Želel pa bi nekaj reči zlasti v zvezi s tem, kar je rekel poslanec Harbour o tako imenovanih intervencijskih ukrepih, ki jih potrebujemo. Danes dopoledne sem v uh, eurobiznisu, um, to je č, prebral članek, da naj bi uh, eh, 4,5 odstotka BDP-ja namenili v Evropi za spodbude in eh, seveda je to eh, predlog eh, združenja vodilnih ljudi v evropskem gospodarstvu, zato je to predlog, ki ga je treba resno vzeti. Vprašajmo se torej, kakšni so stroški neukrepanja in kakšni so prihodki ukrepanja. Celo vrsto svežnjev za spodbude smo že uh, sprejeli. Kljub vsem tem svežnjem pa se je um, pravzaprav strošek gospodarstvu samo še povečeval, kakor v preteklosti, preden smo sprejeli te svežnje in te ukrepe. To je resna zadeva. Kar zadeva rešitev iz krize, zdi se mi, da vsi tavamo v temi. Tukaj nimamo nekega strokovnega znanja, ki bi nam pomagalo. In če hočemo razumeti, kakšne so težave, potem moramo prebrati zadnji, uh, zadnje poglavje v zadnji knjigi Elena Greenspana, knjigi, ki jo je eh, objavil pre, nekaj tednov pred propadom banke Lehman Brothers. Takrat je menil, da je najslabše za nami pa je on vendarle človek, ki naj bi bil najbolj sposoben uh, razumeti to krizo. Torej, uh, lani septembra je on bil prepričan, da je najslabše že za nami. Skratka, nimamo nobenega znanja, ki bi nam pomagalo pri tem. Potem v zvezi s črno luknjo. To je verjetno ključno vprašanje. Če se ga ne bomo ustrezno lotili, potem bomo zelo težko prišli do kakršne koli oživitve gospodarstev. Ker zadeva tako imenovana Eh, toksična sredstva. No, vlade naj bi ta, te, ta sredstva oziroma to aktivo odkupile od bank, pravijo nekateri. Ampak v začetku 90-ih 90 eh, eh, let prejšnjega stoletja smo že imeli podobno situacijo. Banke z okuženo aktivo Tiste banke pa so potem nacionalizirale vlade in zato jih je bilo moč eh, lažje rešiti. Če bomo danes poskušali privatizirati banke, se moramo vprašati, kako pa bomo se izognili, da bomo dali nek pred, neke prednosti tistim bankam, ki so slabo eh, poslovale in zanemarili tiste, ki eh, pos, poslujejo dobro. Eh, Mislim, da je Dominik Strauss-Kahn v svojih eh, priporočilih eh, naštel celo vrsto pravih ukrepov, ampak to so zelo boleči ukrepi, gre za obdobje, ki je eh, enkratno v zgodovini, večja kriza, kako smo kadarkoli v preteklosti doživeli. Hvala. Ja, děkuji panu. Najlepša hvala, gospod Larson, za to, da ste naredili ta dober povzetek razprav do sedaj. Sedaj bomo prekinili razpravo in eh, dali besedo gospodu Pieru Lekjeju, ki prihaja iz francoske eh, državne zbornice. Pet minut imate, gospod Lekije, na voljo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kot vsi vemo, Evropa danes doživlja zelo dolgotrajno obdobje upočasnjenega gospodarskega razvoja. Primer Lehman Brothers je eh, pokazal, da včasih kljub dobrim eh, željam in ukrepom ne dosežemo zaželjenega rezultata. V času francoskega predsedovanja so države članice Evropske unije dokazale, da je dodana vrednost članstva nekaj, kar je bistvenega pomena. In mislim, da eh, moramo danes resnično dobro eh, koordinirati, uskladiti vse naše ukrepe za podporo finančnim sektorjem. 12. oktobra se je sestal Evropski svet eh, skupaj z guvernerji Evropskih nacionalnih bank in poskušali so najti neke vrste recept za eh, prihodnost. Tako kot druge države članice je tudi Francija takrat pripravila svoj nacionalni načrt za oživitev gospodarstva in ga predložila Evropski komisiji. Takrat smo menili, da delujemo v skladu z evropskimi standardi in eh, zahtevami. Načrti za oživitev gospodarstva, o katerih sedaj eh, razpravljamo v Franciji v dialogu z komisijo, pa so nekaj, kar je treba še izboljšati. Gospod Poenjan je naprimer že rekel, da eh, Tukaj morda ne delujemo ustrezno. Tudi kolega iz polskega sejma je govoril o nacionalnih ukrepih, čež da tisto, kar smo sprejeli v Franciji, je namenjeno eh, neke vrste nelojalni zaščiti našega gospodarstva. Ne, to je v skladu s tistim, za kar smo se dogovorili z Evropsko komisijo. Francoski predsednik, kljub vsem šalam, Eh, in karikaturam na njegov račun, ni govoril da, eh, o tem, da bi se morali eh, francoski proizvajalci izolirati od vseh ostalih in da jim je treba pomagati ne glede na stroške. Uh, Ne, finančna sredstva, banke so tiste, ki nam lahko pomagajo pri tem. To, kar potrebujemo sedaj, so inteligentni investicijski načrti, ki bodo prinesli koristi vsem državam, članicam Evropske unije. Na ta način bodo recimo Eh, letalski prevozniki lahko kupovali bolj učinkovita letala, potem eh, morali bomo podpreti skupne načrte za bolj čist avtomobil, moramo eh, spodbujati naložbe v majhna in srednje velika podjetja, naložbe v, v bolj učinkovite zgradbe, v bolj učinkovite promet. Strateška odločitev francoskih oblasti je namenjena pripravam na jutri in zaradi tega že sedaj eh, se odločamo o investicijah, eh, ki jih bomo morali opraviti v dveh letih. Gre za takovani toolbox eh, oziroma za orodja, ki smo jih sprejeli na evropski ravni, ki pa jih seveda sedaj prilagajamo na nacionalni in naslednji evropski svet bi moral graditi na tem danes eh, slišimo predvsej pomislekov da vsak dela zase in to je izziv za evropsko unijo to je iz, izziv ki je povezan z zaupanjem zaupanjem v naše usklajeno delovanje v različnih državah ampak usklajeno tako na ravni 27 kot s komisijo mora koristiti celi Evropi. Zaupanje naših partnerjev na svetovni ravni, zaupanje ZDA, eh, gospodarstvo v spono, Rusije, Japonske, s katerimi mora Evropska unija sodelovati in katerim mora eh, pripraviti skupni načrt zakonodajnega delovanja. Potem je tu še naša volja, da Eh, na svetovni ravni uredimo kapitalizem, da ponovno opredelimo vlogo mednarodnih organizacij, kajti Evropa ima obveznost in moč, da vpliva se svojimi rašitvami tudi izven svojih meja, meja tako kot smo to videli v nedavnih razpravah sam sem zelo vesel zato, ker je Evropa tako hitro reagirala na finančno in na gospodarsko krizo. 1. marca na vrhu bomo imeli priložnost, da ugotovimo, ali so načrti za oživitev gospodarstva dobro usklajeni in da bomo preverili tudi, če niso protekcionistični. To bo priložnost za pripravo eh, skupnega stališča, ki bo predstavljeno na sestanku v Londonu skupine G20. Eh, to eh, bo tudi pri, pri, priložnost za eh, hitro oblikovanje evropskega odziva in eh, eh, evro pa je tudi bil tisti, ki je pomagal, da smo se izognili finančni katastrofi vendar pa ne smemo imeti eh, iluzij. Še bolj pozorni moramo biti, kot je ravno kar povedal Alain Larson. Ta, Larson, ta kriza je izjemno huda in v naslednjih mesecev ko eh, se bomo soočali še z brezposelnostjo v ZDA, v Evropi, na Japonskem, soočali se bomo z počasnejšo uh, rastjo in zato je odziv Evrope in hitrost tega odziva bistvenega pomena. In uh, mika me, da bi ponovil besede, ki jih je nekoč izgovoril Roosevelt in sicer samo ena stvar je, ki se je moramo bati, to je pa strah delajmo skupaj, sodelujmo, zaupajmo si. In za zaključek želim čestitati predsedniku parlamenta Hansu Gerto eh, Peteringu in češkemu predsedstvu za organizacijo te razprave med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Kaj ti, če je bila ena eh, tema, o kateri moramo razpravljati skupaj? kajti to je tema, ki zadeva tako nacionalne politike kot evropske politike, je ravno sklajevanje evropskih politik tisto, ki zahteva našo skupno pozornost. Hvala lepa. Děkuji, Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo poslancu švedskega parlamenta Reichstaga, gospodu Elindersonu. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi. Najlepša hvala za povabilo, da sodelujem na tem skupnem parlamentarnem zasedanju in da povem nekaj o švedskem nacionalnem načrtu za oživitev gospodarstva. Naš proračun za leto 2009 vsebuje celo vrsto reform, tudi programe za eh, boj proti gospodarski recesiji gre naprimer za dodatne tavč, davčne olajšave, ki so na voljo, potem gre za znižanje prispevkov delodajalcev za velike eh, javne naložbe v javne projekte. Sprejeli smo tudi veliko sredstev, ki jih bomo namenili na, za raziskave, eh, izobraževanje in eh, osredotočili se bomo tudi na okolje in podnebje. Več teh ukrepov naj bi eh, nam pomagalo pri gospodarski oživitvi. Zagotovili naj bi eh, trajnostne in višjo stopnjo zaposlenosti, izboljšati bi morali eh, kakovost raziskav, povečati produktivnost, gospodarsko rast in blagostanje in sicer na dolgi rok. Reforme, ki jih predvideva proračun in ukrepi, ki jih sprejemamo za prihodnost, so najbolj uh, ek, eh, široko zastavljeni v celotni Evropski uniji. Gre za več kot 4 milijarde evrov, ki smo jih namenili samo za te ukrepe v tem finančnem letu in to je približno 1,4 odstotka švedskega BDP-ja. V zadnjem desetletju je imela Švedska zelo uh, trdno javno uh, državno proračunsko financiranje. Zaradi gospodarske krize pa se je proračunski položaj že poslabšal in se bo poslabšal v prihodnosti. Imeli bomo približno en odstotni proračunski primankljaj v letu 2009 in 2010. Splošna ocena kaže naslednje gre za začasni deficit, ki ga je moč obvladati. Če želimo uh, zmanjšati posledice finančne krize, smo se morali že uh, poleti lani odločiti za dodatne naložbe v finančne trge, zlasti pa kreditne trge. Tako kot druge centralne banke je tudi naša Riksbanka, nacionalna banka, osnovne obrestne mere od septembra 2008 bistveno znižala od 4,75 odstotka na 1 odstotek in napoveduje, da bo v tem letu še naprej znižala to osnovno obrestno mero. Da bi povečali eh, varčevanje in povečali likvidnost sistema, je nacionalna banka bistveno povečala izdajo vladnih obveznic in eh, nakupila je celo vrsto eh, obveznic, ki izhajajo iz hipotekarnih eh, kreditov. Zato, da bi povečali varčevanje, smo, tako kot je priporočila Evropska komisija, eh, zagotovili varnost in garancije za vse depozite. Če želimo spodbuditi novo zaupanje v finančni sistem, smo morali sprejeti nov zakon, kjer bo država dala državne garancije finančnim inštitucijam za kratkoročne kredite. Kreditne eh, garancije, cel program za kreditne garancije smo eh, vzpostavili in eh, v ustrezen sklad namenili bistvena sredstva. Naša vlada je pred nedavnim najavila nove pobude za banke, da bi se vključile v ta program. To pa je namenjeno tudi okrepitvi finančnega trga, kadar bo ta potrebna. Glede na pomanjkanje dolgoročnih izvoznih kreditov je naša izvozna družba že sprejela eh, določene ukrepe za izvozne kredite in njihove garancije gre za okrepitev že obstoječih schem garancij za izvozne kredite. Poslovna razvojna agencija švedske vlade za majhna in srednja podjetja je tudi dobila možnost za to, da dodatno odobrava kredite in posojila MSP-jem. Končno, da bi okrepili likvidnost podjetij, smo začasno spremenili eh, zakonodajni eh, okvir, ki daje možnost eh, delodajalcem, da začasno odložijo plačila socialnih in podobnih prispevkov in sicer za največ 12 mesecev. In da bi omogočili eh, večji razvoj proizvajalcem eh, avtomobilov, zlasti glede na podnebne zahteve, smo ustanovili posebno eh, družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo eh, odgovorna za vlaganja v raziskave v avtomobilski industriji. Švedska vlada zagotavlja tudi posebna posojila z ustreznimi jamstvi za proizvajalce avtomobilov, ki se znajdejo v finančnih težavah. Ti ukrepi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 Mogoče je cilj, da se poveča napetost v tej dvorani. dostávám informaci že v zákulisí probíhá najnovejšia informácia ravnokar poteka razprava v ozadju in sicer med predsednikom parlamenta gospodom Pötrnkom, predsednikom komisije gospodom Barosom in predsednikom Evropskega sveta gospodom Topolanekom. Prepričan sem, da je ta razprava izjemno pomembna, ampak Eh, mislim, da se vsi strinjamo, da bi si želeli, da bi vsi trije čimprej prišli sem.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 Predsednik češke vlade ravno tako lepo pozdravljam predsednika Evropske komisije gospoda Barosa in najprej dajem besedo gospodu Topolaneku. Potem bom pa so predsedovanje eh, predal gospodu Vlčeku, ki je predsednik poslanske zbornice. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije. Današnji redni medparlamentarni sestanek slučajno poteka tik pred neformalnim sestankom šefov vlad in držav eh, Evropske unije, ki bo 1. marca. In eh, z veseljem pričakujem tudi spomladanski Evropski svet, ki bo 19. Eh, in 20. marca. Vsi vemo, zakaj sedaj gre. Soočanje in reševanje učinkov gospodarske krize je naša najpomembnejša naloga sedaj in bo tudi v prihodnje. Vemo, da eh, ni dovolj, da delujejo samo nacionalne vlade, ampak da morajo rešitve iskati tudi evropske institucije. Vsi, izvršna oblast in pa parlamenti, Evropski svet, Evropska komisija, Evropski parlament, vsi smo v istem čovnu in to vemo. In to pomeni za vseh 27 držav članic. In vlada in opozicija so v istem čovnu v vseh 27 državah članicah. Ampak ali je to res? Ali smo res v istem čovnu ali pa mogoče smo v istem čovnu ali na isti ladji, ampak so različne palube. Prvi razred, drugi razred, tretji razred. Nekateri pravijo, da smo na Titaniku in ko se ladja potaplja, eni še dolivajo ognja, eh, olja na ogen v obliki, v obliki protekcionizma, potem so pa še tisti, ki plešajo med tem, ko se ladja potapla. Ta kriza je kot gripa, ampak gripa se lahko hudo eh, poslabša in se lahko tudi razširi ter postane epidemija. Evropa se sedaj sooča s problemi protekcionizma, populizma, pomankanja solidarnosti, kazanja s prstom na krivce, kaznovanja nedolžnih in pa nagrajevanja tistih, ki nagrade ne zaslužijo. V teh okoliščinah jaz kot predsednik Evropskega sveta menim in sem tudi odločil, da je potrebno organizirati neformalni Evropski svet. E, ekonomska kriza in posledice so tako hude, da se moramo pogosteje srečevati in sedaj redni sestanki Evropskega sveta niso več dovolj. Ta situacija zahteva razpravo na najvišji evropski ravni. Ne zato, ker si bi mislil, da strokovnjaki na ravni ministrstv niso dovolj. Sveti, zlasti ekofin, resorski sveti so bili zelo učinkoviti pri svojem delu. Vseeno pa je trenutna kriza v veliki eh, meri tudi kriza zaupanja. To je kriza, ki se kaže v obliki gospodarskih številk, ampak to je kriza, ki ima pomembno politično dimenzijo, tako kot vsaka druga kriza. Kako prejiti? to krizo. Tu ne gre samo za preživetje posameznih podjetij, tu gre za to, da se morajo politiki dogovoriti o usklajenem pristopu. Če se na vrhu ne bomo uspeli politično dogovoriti, potem bo kriza še hujša in se bo vlekla še dosti dlje. Kriza bo daljša, če ne bomo znali sprejeti skupnega pristopa spoštojoč pravila enotnega trga in proste konkurence s tem, da moramo zavarovati tudi enake pogoje za vse. Če bo eh, protekcionizem zmagal, bomo vsi izgubili. In zato se morajo najvišji politični organi dogovoriti in podpreti eh, ukrepe, ki se izvajajo. Sicer bo kriza še hujša in situacija potem še težja. Zato se obračam na vas, na eh, predstavnike nacionalnih parlamentov in člane Evropskih parlamentov pred sestankom eh, šefov vlad in držav. Naj vam povem naslednje. Ko sem govoril o koordinaciji 27 držav članic, sem mislil na dva vidika, na gospodarski vidik in socialni vidik. Kot predsednik Evropskega sveta želim sklicati dva neformalna sestanka. Prvi bo 1. marca, tu se bomo posvetili gospodarskim vprašanjem. Drugi neformalni sestanek pa se bo uh, eh, posvetil. Eh, zaposlovanju in odpiranju delovnih mest, ta bo pa maja. In sedaj najprej o prvem neformalnem sestanku. Evropski svet meni, da so banke bile pomemben del problema in zato morajo biti pomemben del rešitve moramo zagotoviti stabilnost na, ne, banč, na medbančnem trgu. 10. februarja so ministri za finance določili najpomembnejše naloge, ki so očistiti okužena sredstva iz bank, ta so povzročila te velike probleme in drugič zagotovili moram, moramo, da bodo banke ponovno začele posojati tako podjetjem kot gospodinstvom. In tu vidimo, kako sta povezani gospodarska in politična dimenzija tega problema. Ne moremo enostavno znižati eh, obresnih mer in s tem misliti, da smo rešili vse probleme. Potrebno je zaupanje. Banke morajo zaupati, da bodo lahko ponovno začele sojati. Zato pa je potrebna stabilnost. Banke se ne smejo bati nestabilnosti, ki bi bila posledica političnih intervencij. Banke morajo posojati tistim podjetjem, ki so v bistvu zdrava, ki imajo naročila in ki lahko kaj prodajajo in proizvajajo. Po drugi strani pa imamo nelikvidna, neprofitabilna podjetja za proizvode, katerih ne obstajajo trgi, no to pa so tista podjetja, ki jim banke naj ne bi pomagale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 ga ne zanimajo in vladam je težko zagotoviti potrebno likvidnost. Vendar moramo odločno zavrniti protekcionizem. Ta bi škodil enotnemu trgu, ki je naše najboljše orožje proti krizi. Sedaj pa šala. Kolega iz socialistične skupine na eh, odboru, eh, odbora, eh, pardon, na sestanku odbora je rekel našemu ministru. Skrbi nas, kada rečete trg, verjetno mislite prosti trg, svobodni trg. Mislim, da veste, o čem govorim in kaj hočem povedati. Res je in jasno je, moramo zagotoviti mednarodno delitev dela. Kakršnokoli privilegiranje lastnih sektorjev je izdaja načel skupnosti. če bo uh, prišlo do slabše gospodarske situacije v posameznih državah zaradi neustreznih ukrepov, uh, bodo tudi uh, bonitetne ocene nižje in samo skupaj lahko preidemo učinke te krize. To pa ne pomeni, da se bomo vsi prilagajali na enak način. To tudi ne pomeni, da bomo vsi eh, delali enako eh, hitro. Vsak mora najti svojo hitrost oziroma eh, napredovati po hitrosti najpočasnejšega. Potrebujemo boljšo regulativo, tudi regulativo bančnega sektorja, tako se bo povečala odpornost Evropske unije za bodoče šoke. Naj še enkrat podarim. zagotoviti moramo fiskalno disciplino in pa povratek k pravilom, ki jih predstavlja eh, pakt rasti in stabilnosti. Kakor hitro bo to mogoče? Države članice se morajo čim prej vrniti k svojim dolgoročnim in srednjeročnim fiskalnim ciljem. Predsedstvo in komisija eh, skrbita za spoštovanje teh pravil. Vse v zvezi z eh, načrtom za oživitev gospodarstva bo ocenjeno 19. in 20. marca na pomladanskem svetu. Jasno je, da ne moremo ostaviti globalne finančne krize. Lahko pa vseeno nekaj naredimo. Eh, lahko delujemo eh, usklajeno in odločno in na ta način omejimo učinke krize ter preprečimo, da se bo kriza vlekla še leta, tako kot se je to bilo zgodilo v začetku 30-ih let. To zmoremo in zato je to naša dožnost. Kot politiki smo svojim ljudem in svojim gospodarstvom uh, dolžni za to, da postavimo trde temelje za njihovo prihodnost, s tem, da bomo zavarovali gospodarsko dejavnost. Ne bi želel kazati s prstom na kogarkoli. Ampak vi v eh, tem domu igrate pomembno vlogo. Previdni morate biti, kaj boste obljubljali ljudem v eh, volilni kampanji. Ne morete jim obljubljati, da bodo bogatejši po volitvah. Ne morete ustvarjati nezaupanja in razbiti evropskega projekta. Ne smete škoditi našemu eh, skupnemu gledanju na prihodnost Evrope. Če si pogledamo krizo, vemo, da bo testirano naše prepričanje v solidarnost, naša vera v solidarnost. To, kar bo na papirju, mora biti več kot samo črka na papirju. Boriti se moramo proti protekcionizmu, drug drugemu moramo pomagati in spoštovati naša skupna pravila. To je naša skupna odgovornost in to je naša moč in to je tudi naša prihodnost. Hvala lepa za vašo pozornost. Děkuji panu Najlepša hvala, gospod predsednik Topolanek, za vaš prispevek. Sedaj pa dajem besedo predsedniku Evropske komisije, gospodu Barosu. Gospod predsednik, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik vlade, gospod Topolanek, gospe in gospodje, Poslanke in poslanci, finančna in gospodarska kriza nas sili, da mobiliziramo in skladimo vse svoje energije, tako energije nacionalnih akterjev kot eh, sektorjev, ki jih je kriza prizadela, kakor tudi sile eh, socialnih partnerjev. Eh, mobilizirati in koordinirati, pa pomeni, da se bomo morali na politični ravni večkrat srečati in ta srečanja so pomembna za Unijo. Države članice in institucije morajo skupaj preučiti, kakšne so načini, kako reševati različne vidike krize na evropski ravni. To je temeljno načelo naše Unije, eh, ki je tudi gospodarska Unija. Istočasno pa to izključuje gospodarski nacionalizem in protekcionizem. Zgodovina nas je že naučila, v kolikšni meri protekcionizem in gospodarski nacionalizem poslabšata krizo. Skladiti moramo okrepe oživitve, tako da se bomo izognili eh, sekundarnim učinkom za druge države članice. In to je eno osnovnih načel skupnega trga. Spomladanski Evropski svet bo bistvena faza v tem procesu. Takrat bomo imeli prvo oceno načrta za oživitev eh, Eh, gospodarstva po eh, prvem neformalnem svetu in eh, maja bomo pa dopolnili vse te ocene. Poleg tega bomo uskladili tudi svoje stališče glede na to, da ga moramo predstaviti aprila v Londonu na skupini G20. To moramo narediti na povabilo kancelarke Merklove in eh, zagotoviti moramo tudi skupno svetovno obvladovanje eh, in eh, regulativo trgov. Evropski parlament mora biti vključen v pripravo teh različnih dokumentov. Načrt za oživitev gospodarstva bomo sedaj lahko dodelali in zato sem zelo vesel, da se lahko o teh vprašanjih danes pogovarjam z vami. Gospe in gospodje, hitro smo se odzvali na krizo. Intervencije vlad, lani jeseni so preprečile eh, gospodarski razpad. Te intervencije in te ukrepi so bile učinkovite zaradi tega, ker so bile usklejene na evropski ravni in so bile sprejete pod vodstvom komisije. V naslednjem koraku moramo ponovno zagotoviti po normalnih cenah eh, kredite in posojila gospodarstvu in državljanom. Zaradi tega Evropska komisija sedaj dela na ključnih vprašanjih, naprimer kako se lotiti odstranjevanja um, Eh, okužene aktive v bankah. To je pomembno za evropski pristop, če hočemo pomagati državam članicam. Poleg tega moramo seveda poskrbeti tudi za prihodnost eh, finančnega sektorja. Tukaj nas mora voditi en sam enostavni uh, uh, princip. Moramo skrbeti za gospodarstva v celoti, ko uh, poskušamo oživiti finančni sistem. Uh, finančni sistem mora biti za eh, neke vrste osnova za gospodarske dejavnosti. Kako to narediti? Skupina De La Rozier, ki sem jo ustanovil, bo eh, pripravila poročilo v ta namen in eh, na podlagi tega poročila bom poslal priporočila šefom držav in vlad in Evropskemu parlamentu. Glede na to, da je gospodarstvo svetovno, je tudi kriza svetovna, zato se moramo rešiti oziroma osredotočiti na svetovne rešitve. Pravzaprav je sestanek v Washingtonu potekal prejšnji teden na predlog eh, predsednika Sarkozija in mene samega. In ta vrh v eh, Washingtonu je omogočal posredovati ameriškim partnerjem skupno sporočilo, kajti delamo skupaj. Vseh 27 držav članic eh, je sprejelo jasno stališče. Mislim, da se bomo morali še enkrat dogovoriti za skupno stališče na spomladanskem vrhu pred sestankom skupine G20 maja v Londonu. Gre za to, da potrebujemo eh, izvajanje zelo ambicioznega načrta za oživitev gospodarstva, ki ga je pripravila komisija in ki so ga sprejeli šefi vlad in držav. Gre seveda za velik fiskalni eh, stimulans oziroma velike spodbude, spodbude, fiskalne spodbude 2009 do 2010 bodo vsaj 3,3 BDP-ja, 3,3 odstotke BDP-ja, verjetno pa celo 4 odstotke BDP-ja. EU. To je seveda zelo pomemben korak naprej. Zgodovinsko gledano je to neverjeten korak. In mislim, da je bil to pravi korak, ki smo ga morali narediti, kajti povpraševanje na zasebnem sektorju je tako majhno, zato morajo sedaj vlade ustvariti povpraševanje. Poleg tega pa je to seveda samo eden od korakov, poleg nacionalnih načrtov za oživitev gospodarstva. Seveda en sam načrt ali en sam svežen v državi članici ne more dati ustreznih um, rezultatov. Skupno jih moramo pripraviti v celotni Evropski uniji. Seveda pri tem moramo upoštevati različne gospodarske okoliščine v državah članicah. Še nekaj pomembno. Fiskalne spodbude niso nek bjanko ček tisti, ki so eh, povzročili krizo sedaj, morajo se zavedati, da tako ne gre naprej. Države članice morajo tudi vedeti, kako eh, bodo, potem ko bo ta kriza eh, za nami, zagotovile ustrezno proračunsko disciplino. Zagotoviti morajo sredstva za rast, za to, da bomo konkurenčni, kajti konkurenčnost Evropske unije je bistvenega pomena, kadar se soočamo z drugimi deli sveta. Mislim, da je to tisti način, s pomočjo katerega bomo lahko hitreje vrnili dolg. Načrt je dobil zagon, eh, države članice seveda delajo same zase tudi in pripravljajo ukrepe. Vsi ti ukrepi pa seveda ne bodo začeli delovati preko noči. Drži, da se bo situacija morda še poslabšala, preden bo šlo na bolje. Ampak Prepričan sem, da s časoma bomo s tem načrtom ponovno oživili eh, gospodarstvo, s tem, da bomo zagotovili zaupanje in povečali povpraševanje. Ampak seveda spodbude ne sprejemajo samo države članice, tudi komisija se trudi, da bi eh, čim prej sprejela ustrezne evropske ukrepe. Naprimer, s državami članicami in lokalnimi in regionalnimi oblastmi sodelujemo zato, da bi eh, pospešili strukturne in kohezijske oblike porabe. Na ta način moramo seveda zagotoviti tudi komplementarnost eh, skladov. 5 milijard eh, evrov neporabljenega denarja iz evropskega proračuna smo sedaj usmerili na ključne energetske in širokopasovne projekte. Pripričan sem, da takšne ciljne naložbe bodo k malu eh, nekaj, za kar se bomo dogovorili. S temi projekti bomo, bomo naredili dve stvari istočasno. E, in sicer bomo energetsko e, varnost e, povečali, kar je pomembno glede na prejšnjo plinsko krizo, ki smo jo doživeli. Ampak glavni cilj mora biti seveda zavarovati naše državljane pred najhujšimi učinki te krize. Zaradi tega smo maja organizirali Eh, vrh, ki eh, bo posvečen eh, zaposlovanju in hvaležen sem predsedniku Topolaneku, da bo organiziral takšen vrh, ki se bo ukvarjal z, zapos z vprašanji zaposlovanja in socialnih zadev. Upam, da bodo ti ukrepi prinesli opremljive uh, rezultate. Na tri stvari se moramo osredotočiti. Prvič, delati moramo na tem, da ljudi ohranimo na delovnih mestih, kjer se da uspešne primere te vrste takšnih schem že imamo v državah članicah. Gre za subvencijo eh, skrajšanega delovnega eh, časa in eh, istočasno programe prekvalificiranja eh, delavcev. Takšne programe moramo seveda uporabljati po vseh državah, kjer se da. Kajti treba je pomagati podjetjem, ki bodo v prihodnosti ponovno lahko zaposlovala delavce, potem, ko bo kriza enkrat za nami. In eh, to so programi in scheme, ki v nekaterih državah članicah že dajo dobre rezultate. Drugič, tam, kjer ostanejo ljudje na cesti brez dela, kajti žal se to tudi dogaja, je treba jih vključiti čim prej v trg eh, dela. Načrt za oživitev gospodarstva zahteva od držav članice, da se zlasti osredotočijo, ko gre za evropska sredstva, na programe usposabljanja, prekvalificiranja zlasti tam, kjer gre za najbolj ogrožene in prizadete. Tukaj je treba resnično narediti veliko. Tretjič, mladi. Gospodarska kriza i um, jim ne omogoča vstopiti, vstopiti dovolj hitro na trg dela, kar pomeni, da bo njihovo znanje zastarelo, izgubili bomo te mlade eh, generacije. Zato moramo izvati politike, ki nam bo omogočile preprečiti takšne dogodke. Nikar ne naredimo napake. Če hočemo imeti trajne rezultate, morajo davčne spodbude eh, biti spremljanje z ustreznimi gospodarskimi reformami in programi evro in nekatere druge uh, skupni, skupni projekti nam lahko tukaj pomagajo. Na ta način bo pakt za rast in uh, za poslovanje resnično lahko odigral svojo vlogo, ki jo ima. Eh, strukturni ukrepi lahko izboljšajo kratkoročno povpraševanje, potem izboljšajo proračunski položaj v gospodinstvih in na ta način lahko tudi kratkoročno dosežemo nekatere rezultate. Seveda gre za ukrepe, ki morajo biti ustrezni. Notranji trg, skupni trg mora uh, ponovno dokazati, da lahko odigra bistveno vlogo pri reševanju te krize, tako kot se je to izkazalo že v preteklosti. Protekcionizem lahko samo še poslabša stvari. Proti protekcionizmu se na mednarodni ravni borimo, zato se moramo seveda zoprstaviti nekaterim poskusom uh, protekcionizma v Evropi. To so temelji našega skupnega pravnega okvira. To, kar potrebujemo, je seveda spoštovanje pravne države in vse nas zakonodajni okvir zavezuje. Spoštovanje tega je predpogoj za uspeh. Kako lahko predlagamo globalnim partnerjem za globalne trge boljša pravila, boljše ukrepe, kako lahko kritiziramo nekatere lastne partnerje, čež da. Uh, se ne strinjajo z nekaterimi globalnimi načeli, ki jih predlagamo, če istočasno ne bomo sami spoštovali lastnih pravil v skupnem trgu. Če nekaj zahtevamo od sveta, potem je to zato, ker naše izkušnje kažejo, da trgi delujejo samo takrat, ko so ustrezno urejeni. Gospe in gospodje, to skupno parlamentarno zasedanje je vedno zelo pomemben datum v mojem koledarju. Vendar se mi zdi, da je letošnje srečanje še bolj pomembno kot kadarkoli v preteklosti, kajti to je priložnost za vse parlamentarce, da se srečajo in se pogovarjajo o perečih problemih sedanjega časa. Seveda je ta kriza v predvolilnem eh, obdobju nekaj, kar je za nas priložnost. Vedno znova povdarjam, da ali bomo skupaj izplavali ali pa se bomo skupaj potopili. Jaz seveda menim, da bomo skupaj izplavali, vendar to zahteva sodelovanje med eh, državami članicami, evropskimi eh, inštitucijami. Če se bomo uprli protekcionizmu, bomo uspešno išli iz te krize in to močnejši in bolj. Eh, pripravljeni na prihodnost kot kadarkoli. To je tisto, kar pričakujejo naši državljani in kar jih ne eh, razočaramo. Hvala. Děkuji panu, děkuji panu predsedovi Barosovi za jeho zajímavý príspevek. Hvala lepa, predsednik Barozo, za vaš izredno zanimiv prispevek. Sedaj pa uh, odpiram drugi krok razprave. spremlja nas eh, predsedujoči svetu in predsednik komisije in sedaj vabim gospoda Timesla, da prevzame besedo iz avstrijskega parlamenta. Hvala predsedujoči, gospe in gospodje. Če si ogledamo razprave iz včerajšnjega in današnjega dne, se zdi, da razpravljamo o tem, eh, kako bomo organizirali gospodarski vrh, o tem, kako bi lahko premagali gospodarsko krizo. Tako da je to nekaj pogojnega, vendar pa smo sredi krize. Ne mine teden v Evropi, ko ne bi izgubili v Evropi tisoče delovnih mest. Mi pa že dan in pol govorimo o tem, kaj bi lahko naredili, kaj bi morali narediti in tako naprej. Gospe in gospodje, tega ne počnemo. In zakaj tega ne počnemo? Uh, večkrat je bil omenjen Barack Obama. Barack Obama ni še niti en mesec predsednik ZDA, pa je vzpostavil. Um, konjunkturni program, ki znaša 780 milijard dolarjev, sve, takšen svežen pomoči, pa pri tem ne upoštevamo niti tega, da je avtomobilska industrija že dobila spobude v času Buševe administracije in uh, samo en mesec po nastopu mandata je to že pravno močno. Mi pa govorimo o tem, Eh, kaj bi morali narediti, pa tega ne naredimo. Če ima manjši podjetnik danes problem, potem imamo jasne pristovnosti glede tega, kaj je potrebno narediti in imamo jasno časovnico. In želel bi si, da bi ob koncu te prireditve, ki je tako ali tako nastopila tri mesece prepozno, bi pričakoval, da komisija ponudi dober zgled. Gospod Almunja je včeraj rekel 1,7 eh, odstotka BDP eh, Evropske unije, to je približno 2 eh, do 3 milijarde evrov, bi lahko dali na razpolago za svežen pomoči. In gospod Barozo, če mislite, da lahko za vrhom o zaposlovanju čakate do maja, lahko upoštevate, da bodo takrat na 100 tisoče dodatnih brezposelnih In uh, če bomo potem bolje rešili situacijo, v to dvomim. Hvala lepa. Naslednji je gospod Ivinski iz Polskega parlamenta. Hvala lepa. Včeraj je predsednik Trše govoril o treh vidikih krize in o glavnih vzrokih za krizo. Vendar pa so razmere slabše, kot smo mislili. Glede eh, na to, kar je povedal lanskoletni Nobelov nagrajenec za gospodarstvo, zgleda, da bo to druga velika depresija. Težko je premagati to krizo. Gre za krizo kapitalističnega sistema, prva po letu 1930. Ne gre za situacijo iz Bližnjega vzhoda pred desetimi leti, gre za krizo neoliberalizma. To pomeni, da ne smemo izgubljati časa s tem, da se učimo lekcije. Potrebujemo nov red za Evropsko unijo in za Evropo. potrebujemo dejansko nov načrt za teh sedem milijard ljudi na našem planetu in mislim, da takšnega načrta nimamo. Predsednik Barozo je omenil vrh G20. To nas bo lahko približeno načrtu, ampak eh, to še ni gotovo. Posamezni odzivi se zelo razlikujejo drug od drugega in ne gre za to, kdo je v katerem razredu skupne ladje, kakor je govoril premije Topolanek. Nekatere države, kot naprimer eh, Francija, se osredotočajo na znanost in tehnologijo. Potem eh, polska vlada e, skrbi za resne ukrepe, vendar pa gre za to, da moramo varovati delovna mesta. Zato je prihajajoči vrh v Pragi izredno pomemben. Uloga Evropske centralne banke pa je prav tako ključna, ko govorimo o nadzoru in kontroli. Potrebujemo dobro premišljene cilje in strateške načrte. Tega trenutno nimamo in to šibkost moramo preseči v Pragi, v Berlinu, v Londonu, v Bruslu. Hvala lepa. Děkuji. Další vystoupí paní Stenberg. Hvala. Gospa Stenberg iz švedskega riksdaga. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedujočemu svetu in predsedniku Barozu, ki je omenil tudi človeški in socialni vidik krize. Včasih imamo občutek, da te vidike preprosto pozabimo. V bistvu bi na vas naslovila vprašanje. Gospoda Larsona bi prosila da naj še enkrat razmisli o tem, ali ne bi v okviru krize še enkrat razpravljali tudi o tem, da si včasih eh, določeni posamezniki naložijo na ramena prevelike dolgove in to lahko vodi do človeškega trpljenja. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Vid Brod iz Polskega parlamenta. Hvala lepa. V začetku bi se rad zahvalil premijeju Topolaniku in pa predsedniku Barozu za njuna prispevka k tej razpravi. Njune pripombe so bile optimistične. Strinjam se tudi z avstrijskim kolegom, ki je rekel, da potrebujemo nujne, ampak dobro premišljene ukrepe. V trenutni krizni situaciji potrebujemo večjo odprtost, večjo stopnjo sodelovanja, solidarnosti in zaupanja. Ne smemo se zapirati, ne smemo graditi zidov, kajti slišimo tudi takšne glasove, ki to zahtevajo. Bistvenega pomena je, katero smer bomo sedaj obrali. Zahvaljujem se tudi kolegom iz Francije. kajti v času francoskega predsedstva je bil dosežen dogovor o eh, podnebnem svežnju. Ta dogovor je bil izredno pomemben in nastopil je tudi čas, da ta svežen izvajamo. Pozdravljam tudi besede gospoda Larsona. Kajti implementacija podnebne strategije bi lahko dejansko pripeljala do gospodarske rasti. V, na Polskem imamo program 2020 o raziskavah v nizkooglično gospodarstvo, jedrsko energijo. To počnemo tudi na lokalni ravni. Pa tudi druge države članice napredujejo na tem področju. In še nekaj o izobraževanju. Veliko lahko dosežemo, če začnemo že zelo zgodaj v osnovni šoli, Eh, v srednji šoli potrebujemo okoljsko prijazno izobraževanje, moramo naučiti ljudi, kako delujejo okolju prijazno. Hvala lepa, naslednji je gospod Vinjali iz italijanskega parlamenta. Hvala lepa. V krizo so upletene vse države članice in poskrbeti moramo za to, da bomo dobili nove kredite, da bodo ohranjena delovna mesta, da bodo gospodinstva imela dohodke. Potrebno je investirati tudi v energijo, še zlasti v obnovljivo energijo. In to nam omogoča dvoje glavnih osi prvič ehm, javni proračun moramo obdržati pod nadzorom in potem kovati moramo skupno evropsko politiko. To je bistvenega pomena. Če tega ne bomo uspeli narediti, se bomo vrnili v preteklost. Ni pa dovolj, da se vprašamo samo, kaj bomo naredili, ampak tudi, kako bomo to naredili. Če želimo to, da bi gospodarstvo hitro okrevalo, moramo staviti na energijo, moramo staviti na podjetja, moramo ceniti nevladne organizacije in vse tiste organizacije, ki imajo strukturirane odgovore, kako doseči družbo blaginje. To pomeni, da potrebujemo. Uh, socialno gospodarstvo. To je prvi korak na poti do rešitve krize. Gospodarstvo bo ponovno postavljeno na noge šele, ko bo ponovno stvarjeno zaupanje in zato moramo um, sprejemati spodbude tako na individualni kot na evropski ravni. Pomembno je, da poenostavimo administracijo, da poenostavimo birokracijo za podjetja. Potrebujemo tudi nove spodbude za majhna in srednja velika podjetja, za inovacije in obnovljive energije, za zakon o majhnih podjetjih. Tudi naša vlada je začela izvajati ustrezne politike. Torej, iz krize se bomo izokopali samo, če bomo delovali skupaj. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Galazevski iz Polskega parlamenta. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa. Predsedujoči. V času te konference smo slišali veliko o protekcionizmu. Slišali smo, da so slišali smo, da je protekcionizem zelo nevaren. Nobena izmed delegacij pa ne želi priznati, da je protekcionizem pot, ki si jo je izbrala njegova lasna država iz, eh, za pot iz krize. Imam vprašanje za gospoda Baroza. Ali je protekcionizem uh, v bistvu reakcija oziroma odziv na krize, ali gre za to, da narobe razumemo poteze nekaterih vodilnih evropskih politikov. Recimo to, da so zaprti trgi v Nemčiji in v drugih državah še pet let po širitvi, ali je to protekcionizem oziroma ali je to neka skupnostna politika. No sedaj, ko sem to povedal, pa bi povedal še nekaj bolj optimističnega. Kriza je na določen način dobra novica. Ljudje morajo razmisliti o učinkovitosti tega, kaj počnejo. Na zadnjem Evropskem vrhu smo imeli dober zgled, govorim o podnebnem svežnju. Ponovno smo ocenili pristop, pogledali smo si stroške, ki jih bo povzročil svežen in dosegli smo dogovor. In to je dober znak. Šlo je za težaven projekt, pa smo kljub temu pokazali odgovoren pristop, izmenjevali smo stališča in dosegali rezultate. Hvala lepa. Naslednja je gospa Aguas iz portugalskega parlamenta. Obrigada, Hvala lepa. najprej bi želela povedati, da sem zelo vesela, da sem prisotna v Evropskem parlamentu, to je zame prvič. In uh, mislim, da je bila razprava o reševanju gospodarske krize izredno plodna in pomembna. Nekega vidika pa ne smemo zanemariti. Namreč, če pogledamo izvore gospodarske krize, lahko ugotovimo, da je to kriza etike, kriza vrednot in kriza same človeške narave. Ljudje so v zadnjih dveh dneh vedno znova ponavljali dvoje. Prvič, obraniti se moramo protekcionizma, združiti moramo naše moči, kajti samo na združen način lahko prebrodimo krizo. Imamo socialni model, ki ga bomo lahko ohranili pri življenju. V povezavi s tem bi vprašala naslednje. če želimo doseči določeno stopnjo gospodarske rasti ali tukaj govorimo o enaki stopnji rasti, kot eh, smo ji bili priča pred krizo in ali to pomeni, da bo tudi socialni razvoj v skladu z eh, gospodarskim razvojem. Če pogledate, da tri petine prebivalstva živi z 8 eh, dolarji na dan, ali resnično lahko govorimo o gospodarskem razvoju, če je naša družba obsedena za potrošništvom, ki je Eh, ima fatalne posledice za tiste ljudi, ki živijo izven prostora privilegijev. Tudi o tem moramo govoriti. Mislim, da potrebujemo nov socialni pristop, potrebujemo nov civilni pristop. Več pozornosti moramo posvetiti pomembnim vrednotam, kot je spoštovanje posameznika. In eh, Sedaj je pravi trenutek, da to naredimo. Takšne vrednote bi morale biti bolj zasidrane tudi v našem izobraževalnem sistemu in v naših šolah. Slišano je bilo veliko govora tudi o podnebnih izzivah, izzivih, o okolju, ampak zagotoviti moramo, da bo celoten svet sodeloval pri teh strategijah, kajti nikoli ne bomo uh, Eh, zmagali v boju proti podnebnim spremembam, če bo pri tem udeležena samo polovica sveta. In ne na zadnje, gre za vprašanje, kako protekcionizem Kitajske vpliva na preostali svet. Protekcionizem se skrinja za različnimi oblikami zla, ampak tudi v Evropi poznamo različne oblike protekcionizma in sprašujem se, zakaj se Evropa ni odločila za neke vrste odprto pisarno, ko gre naprimer za podelevanje licence programskim opremam, kajti to je nekaj, kar stane milijarde in milijard v celotni Evropi. Hvala lepa. Naslednji je gospod Jung iz francoskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne strinjam se tem, kar razumem kot določen optimizem v naših razpravah. In sam sem bliže stališču, ki ga je prej eh, predstavil gospod Emezl. Gospod eh, Lon nam je rekel, da bo ta kriza trikrat eh, daljša in trikrat globja od krize, ki smo jo poznali v preteklosti. To pa pomeni, da moramo sprejeti zelo ambiciozne ukrepe, da se soočimo s to krizo. Jaz pa takih ukrepov še ne vidim. Vidim nekaj nacionalnih načrtov, ki so malo neurejeni. Včasih kontradiktorni, ko gre za to, ali naj spodbujamo vlaganja ali eh, povpraševanje. Včasih so ti eh, načrti tudi nekoliko skromni eh, in to velja tudi za komisijo. Pred nami pa so neverjetni izzivi. Vsak dan eh, izgubimo tisoče delovnih mest. Ne smemo čakati aprila, maja, junija, da nekaj naredimo. Stvari je treba začeti sedaj. Potem kratkoročni ukrepi, recimo spodbujanje povpraševanja, potem srednjeročno, eh, dolgoročni ukrepi. Vsem smo že govorili, energetska politika, Lizbona, infrastruktura. Eh, v redu, ampak kako bomo pa to naredili? Tu pa nič ne vemo. Torej, vse jaz ne vidim kako bomo to naredili. Zato mislim, da smo sramežljivi. Razumem, da so tu proračunske težave, zato ker smo si sami usilili to neumno pravilo, da je proračun omejen na en odstotek ali je 1,1, ampak izven tega proračuna je mogoče iskati vire financiranja. Nekdo je govoril o trgu obveznic, evroobveznic zakaj se ne bi odločili za posojilo na evropskem trgu, to bi bilo lahko posojilo v obliki obveznic ali kakršnokoli drugo, recimo posojilo za 800 eh, do 1000 milijard evrov in da bi s tem posojilom financirali vse, kar je treba narediti. Če tega ne bomo naredili, se bomo zaleteli v zid. In ne bomo dovolj hitro se odzvali na to zelo hudo krizo naslednji govornik je gospod Kril, predstavnik eh, Češke poslanske zbornice. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Tekom konference smo se pogovarjali o iskanju rešitev za ekonomsko krizo in govorili smo o nujnih kratkoročnih rešitvah. To je vse lepo in prav, ampak ne smemo pozabiti na srednje in dolgoročne rešitve ter cilje. Pomembno je, da dosledno izvajamo Lizbonsko strategijo, sicer ne bomo dosegli našega cilja za leto 2020, torej da bi Evropska unija postala najbolj dinamična in konkurenčna gospodarska sila na svetu. Leta 2004 je bila revidirana Lizbonska pogodba in uh, jasno lahko vidimo, da strategija ne uspeva. Ne samo to, da zas, ostajamo za ZDA, ampak obstaja nevarnost, da nas bodo premagale tudi azijske vele sile. Brez uh, inovativne tehnologije, brez inovacij ne bomo preživeli na globalnem trgu. Uh, cilo, cilje za leto 2010, eh, torej 3 odstotke BDP za raziskave in razvoj. Tega cilja ne bomo izpolnili niti na pol. Na pol izvajena strategija je slabša, kot pa, če ne bi imeli sploh nobene strategije. In kaj se bo zgodilo po lizbonski strategiji? Kaj se bo zgodilo po letu 2010, po Evropskem svetu 2010? Kakšne odgovore bomo imeli takrat? Hvala lepa. Sedaj pa predajam vodenje konference predsedniku Pöteringu. Das kam jetzt etwas uh, überraschend nach meinem to me je sedaj nekoliko presenetilo. Po mojem načrtu je bilo predvideno drugače, ampak tudi za nepredvidenim se moramo biti sposobni soočiti. Sedaj bi prosil za besedo predsedujočega sveta eh, gospoda Topolaneka, na to pa še predsednika komisije gospoda Borosa. Najprej premije Topolanek. Hvala, těch příspěvků, které tady zazněly. Hvala lepa. Zelo sem hvaležen za vse prispevke. Polski kolega ima prav. Stagnacija je slabša kot deflacija in depresija je slabša kot recesija. Karkoli bomo naredili, bo imelo določene posledice, zato moramo biti izredno previdni. Misel, da lahko sami rešimo krizo, je mit, je nesmisel. Mi smo tukaj zato, da bi ublažili posledice krize in da bi poduzeli ustrezne ukrepe za to, da bi spodbujali rast v prihodnje. Do sedaj smo v Češki republiki Eh, podzeli ukrepe v vrednosti ena pet odstotka bdp torej v vrednosti približno ena milijarde evrov oziroma nekoliko več. Med sedanjim trenutkom bomo in koncem leta bomo dodali še dva odstotka BDP in to je resen in zajeten svežen ukrepov in zelo smo previdni pri določanju, čemu nameniti denar in eh, kakšne učinke lahko dosežemo na področju rasti zaposlovanja ter spodbujanja proizvodnje. Glede majskega vrha, ta ni namenjen temu, da bi rešil problem brezposelnosti. Majski vrh bo namenjen temu, da bomo razpravljali o učinkovitosti ukrepov in orodij, ki jih bomo sprejeli, kakšen je njihov učinek na zaposlovanje, kakšni so izgledi za prihodnost, kaj narediti uh, kot naslednje, torej ali je potrebno spremeniti ukrepe, ali delujejo oziroma ali jih moramo zamenjati. Vse to je zelo pomembno, kaj ti te fiskalne spodbude, ti izvršni ukrepi ne smejo obstati, če ne bodo delovali. Zato moramo o tem razpravljati na vseh ravneh. Nekoliko me skrbi eh, podnebni sveženj v luči te sedanje gospodarske krize. Zelena delovna mesta, dobro, to je pomembno. Potem pa seveda želimo tudi ukrepe, ki bodo zmanjšali stroške za našo industrijo. Če želimo rešiti krizo, potem moramo spodbujati naložbe v vrčevanje z energijo, investicije v projekte, ki bodo zmanjšali stroške za naša podjetja. Letošnja plinska kriza in gospodarska kriza sta jasno pokazali, kako resno jemljemo evropske projekte. To je pomembno za vse naše državljane. Slišali smo, da gre za krizo etike in za krizo vrednot in s tem se popolnoma strinjam. Gospodarska rast je zgolj en kriterij, s katerim merimo rast. Gre tudi za dostop do izobrazbe, za človekove pravice, za okolje. Vendar pa, če ne bomo mogli jamčiti gospodarske rasti, bo težko zajamčiti napredek na drugih področjih. Svarim vas pred neoviranim optimizmom. Dobro, tega ni bilo tukaj v dvorani zaznato, zaznati. Ampak eh, sam zavračam eh, nepraktičen dostop. Sami politiki ne moremo preprosto. Eh, ukazovati, kaj narediti. Ne gre zgolj za vprašanje, eh, koliko denarja, ne gre za vprašanje vrednosti svežnja pomoči. Svarim pred tako imenovanim novim denarjem, svežim denarjem, svežimi obveznicami, sicer se bomo zapletli v težave in ne bomo mogli povračati oziroma ne bomo mogli povrniti državnih dolgov. To je tveganje, ki obstaja v evroobmočjih in posledice bi lahko bile vidne še leta. Gre za krizo zaupanja. Gre za krizo nadzora. če bomo podozeli ukrepe, ki ne bodo spodbujali zaupanja, se bo kriza še poglobila. Torej, moramo postopati premišljeno, tako da bomo lahko ponovno stvarili zaupanje v evropsko gospodarstvo. Hvala lepa, premijo Topolaneku. Še trije kolegi bodo dobili besedo, vendar pa bi najprej eh, prosil, da spregovori predsednik komisije Jose Manuel Barroso, potem trije kolegi, na to pa bomo pozeli zaključke. Hvala lepa. Najprej v zvezi z vprašanjem o resnosti te krize. V celoti se strinjam s tistimi, ki ste izrazili Eh, svojo zaskrbljenost in ki ste odkrito govorili o tem vprašanju. Ravno tako se strinjam eh, z vašim občutkom nepotrpežljivosti oziroma razumem, zakaj ste nepotrpežljivi in zakaj so nepotrpežljivi tudi prebivalci vaših držav. Kajti To je povezano s celo dimenzijo krize in to je povezano tudi s tem, da kriza predstavlja določene nove elemente. V svojem uvodu sem bil objektiven in odkrit. Rekel sem, da se situacija lahko še poslabša, preden se bo izboljšala. In opraviti imamo z izjemno resno situacijo v Evropi, pa ne samo v Evropi, ampak po celem svetu, v ZDA in tudi eh, na novih eh, trgih, se pravi v gospodarstvih v usponu, za katere smo mislili, da so nekako zaščiteni pred problemi, ki so bili rojeni v ZDA. To je prva finančna kriza v času globalizacije. In ta je pokazala, da smo res odvisni drug od drugega. In gre za krizo, ki se je dotaknila samega src, eh, srca eh, monetarnega sistema in, oziroma finančnega sistema v ZDA in videli smo, kako je to vplivalo na popraševanje po svetu, pa ne samo na popraševanje, ampak tudi na raven zaupanja, pa naj bo to zaupanje vlagateljev ali zaupanje potrošnikov. To pomeni, da smo sedaj v takšni krizi, kot je še nikoli ni bilo. In kaj Evropa lahko naredi in kaj je naredila v tej krizi. V prvi fazi 27 različnih držav nas je. In mislim, da smo glede na to dobro reagirali kot Evropa. Nekateri so želeli potegniti usporednico z ZDA. Združene države Amerike so ena država, Evropa je pa 27 držav. In mi smo sprejeli določene okrepe še pred ZDA. Bodimo jasni, osnutek, ki ga je sprejela komisija, je bil predstavljen novembra in eh, decembra pod francoski predsedovanje smo potrdili načrt oživitve gospodarstva. Ampak naš načrt oživitve gospodarstva ne more biti takšen kot je ameriške. Kaj ti imamo 27 držav? Ene so v območju evro, druge niso. Potem so države, v katerih je kriza huda, potem imamo države, kjer je rast pozitivna. Imamo tudi Eh, države, kjer posreduje eh, mednarodni denarni sklad in neposredno pomaga njihovi bilanci stanja. In to so tudi članice EU. Ni lahko. Ni lahko, niti politično, z intelektualnega vidika, z vidika oblikovanja politik, ni lahko imeti skupni program za 27 različnih situacij. Kljub temu pa mislim, da smo dosegli dober rezultat s tem, da smo uporabili program, ki upošteva te različne realnosti. In seveda, sedaj se moramo osredotočati na izvrševanje tega programa. In to je zelo pomembno. Ne moremo vsak dan predstavljati novih idej. In mislim, da to ne bi bilo koristno. Ne smemo krize še eh, oteževati z neke vrste alarmizmom, kajti situacija je težka, ampak nekaj za to delamo in sedaj se moramo osredotočati na izvrševanje načrta in ne smemo ustvarjati novih programov, eh, novih problemov, pardon, zlasti problemov, ki bi lahko škodili notranjemu trgu. V tem primeru bomo vsi izgubili. Zato moramo spremljati izvrševanje, uporabo sprijetih ukrepov in to delamo. Ne smemo izgubiti povezave med kratkoročnim, srednjeročnim in dolgoročnim gledanjem na krizo. V programu smo poudarili potrebo po tem, da nadaljujemo z reformami, ki bodo povečale globalno konkurenčnost Evrope in pa, da moramo še naprej vlagati v sektorje, ki so pomembni za prihodnost. Nekateri ste to rekli rekli ste, da so velike možnosti ustvarjanja novih delovnih mest eh, na področjih, kot so novi energetski viri, eh, področje boja proti klimatskim spremembam. Zelo, zelo pomembno je, da gremo v tej smeri. Ampak kratkoročni ukrepi ne smeto biti v nasprotju z srednjeročnimi in dolgoročnimi in potem moramo biti tudi jasni, ko gre za državne pomoči. Bodimo, bodimo pošteni. Nekdo je rekel, da eh, v Evropskem parlamentu predvidevamo za uh, pomoč samo en odstotek. Mogoče nas, boste naslednjič lahko pomagali, kajti vaše države so tiste, ki so rekle, da ne smemo preseči tega enega procenta. A se spomnite tega? Eh, to je bilo takrat, ko smo sprejemali zadnje eh, finančne perspektive. Takrat je bil klub, ki so rekli maksimalno en odstotek občutek. Sedaj se pa ljudje obračajo k Evropi, pa rečejo, dejte nam denar, pa ga nimamo. E, in ta e, proračunski napor mora biti, reči, e, mora biti narejen na nacionalni ravni. Pri nas imamo avtomatske stabilizatorje za razliko od Amerike. To, kar bodo države članice porabile v obliki socialne pomoči, to bo dosti več kot tisto, kar bojo dali američani, kajti oni nimajo istega sistema eh, subvencij. Moramo biti realistični. Situacija je zelo resna, ampak ne smemo pasti v eh, past neodgovornosti, niti ne smemo eh, pasti v past eh, fetišizma, ki je pesimizem. Žal Monet je rekel, niti eh, optimist nisem, niti pesimist, ampak sem odločen. In to je pravi odnos vizavi tej krizi. Obrigado, predsednik Barroso. Najlepša hvala. Obrigado, predsednik Barroso. To, kar ste povedali, bile, bi bile zelo lepe sklepne misli, ampak še trije govorniki so na seznamu marija ofelija molero iz eh, portugalskega parlamenta je prva na vrsti ja, najlepša hvala gospod eh, predsednik najprej bi želela svojemu sonarodnjaku gospodu barosu povedati naslednje Vsi pozdravljamo organizacijo takšnega sestanka med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom o tej temi temi, ki je seveda zelo resna kriza in ki uh, negativno vpliva na vse naše države in njihova gospodarstva. Mislim, da je načrt za oživitev gospodarstva Evropske unije izjemno pomemben. Moramo pa se vprašati, kaj več lahko naredimo od tega na nacionalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Predsednik eh, Evropske komisije nam je danes eh, bolj podrobno predstavil nekatere uh, ukrepe iz tega načrta, ampak seveda bolj pomembna je faza izvajanja tega načrta. Tukaj pa moramo paziti na nekatere dele eh, gospodarstva, zlasti finančne. V prvi delovni skupini smo včeraj jasno povdarili, da je treba eh, zagotoviti pomoč mm, srednjim in eh, majhnim podjetjem, zlasti v času krize. In mislim, da je nekaj popolnoma jasno danes. Če naj bodo naše gospodarstva trajnostno usmerjena, zlasti v državah, kakršna je Portugalska, moramo dati podporo ne velikim konglomeratom, temveč MSP-jem. MSP-ji namreč eh, zaposlujejo zelo veliko državljanov. Če jih seštejemo, bistveno več, kakor največja podjetja v celotni Evropi. Poleg tega pa moramo uh, doseči ustrezne ukrepe za preprečevanje nadaljne brezposobnosti. Danes že obstaja v Evropi socialni eh, prepad, če smem reči, med tistimi, ki so zaposleni in brezposobnimi. Potem, če si ogledamo situacijo naprimer v Veliki Britaniji, tukaj se že pojavlja ksenofobija vizavi tujcem zaradi eh, brezposelnosti, ki narašča. To lahko seveda ogrozi načelo prostega pretoka ljudi. In končno, transatlantski odnosi. Moramo sodelovati, ko gre za eh, varno oskrbo z energenti. To je tudi v teh odnosih pomembno. V ZDA smo sedaj doživeli to, da je predlog predsednika Baraka sprejet v eh, njihovih eh, obeh eh, zbornicah eh, parlamenta, ampak ne vem, morda bi mi morali se bolj povezati z ameriškim kongresom, vzpostaviti tesnejše vezi med Evropskim parlamentom ter nacionalnimi parlamenti na eni strani in nami in kolegi v ZDA na drugi strani. Morda bi morali razmišljati o ustanovitvi neke vrste transatlantske skupščine za pospeševanje takšnih eh, odnosov. Hvala, obrigado, kolegica. Še vedno imamo tri govornike. Prva dva se imenujeta Štefan, prvi je Štefan Sofjanski, potem je Štefan Šenah, najprej Štefan Sofjanski, ki prihaja iz mačarskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi nobenega dvoma ni o tem, da bi morali tukaj določiti vlogo nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in Evropske komisije v izvajanju takšnih načrtov za oživitev gospodarstva, ki nam bodo pomagali pri tem, da bomo previharili to krizo. Predsednik parlamenta in eh, predsednik eh, komisije ter eh, predsednik Evropskega sveta, vsem trem se zahvaljujem za organizacijo tega srečanja. Gre za tri eh, načine, kjer eh, lahko rešujemo probleme. Nacionalni pr eh, proračuni, potem evropski skladi in bančni sistem. Najprej nacionalni proračuni. Ti so seveda teme za nacionalne načrte za oživitev gospodarstva. Lahko se zgodi, da bo tukaj prišlo do neke vrste Eh, protekcionizma, kajti situacije so od države države zelo različne. Mislim, da se tega ni treba nam bati. Kakšno pa je. Kakšni pa so ukrepi, ki jih lahko komisija in parlament uporabita za to, da bi stabilizirali te procese na evropski ravni? To so seveda evropski skladi in eh, finančni oziroma bančni sektor. Ko govorimo o slednjem, imamo v mislih eh, vlogo Evropske centralne banke za finančno stabilizacijo in Evropsko investicijsko banko ter Evropsko banko za obnovo in razvoj, ko gre za investicijske politike v EU. Dalje, vsi se strinjamo, da je eden od načinov za premagovanje krize financiranje in vlaganje delovno intenzivnih dejavnosti sektorjev. Katere pa so delovno intenzivne eh, dejavnosti? Infrastruktura. Vsaka država članica ima svoje lasne izkušnje v zvezi s tem, o tem se ne bom kaj dosti. Eh, ne, o tem ne bom dosti razpravljal. Imamo pa tudi v razvitih državah eh, še veliko možnosti za te infrastrukturne projekte. Dve drugi področji. Energetika. Tukaj potrebujemo bolj dosledno politiko in tudi zaščito, kajti daleč smo še od lastnega razvoja alternativnih virov energije. In če hočemo, da bo Evropa vodilna, potem je jasno, da so nekateri alternativni veri eh, energije še vedno zapostavljeni. Tukaj potrebujemo na tem področju konkretne politike na ravni držav članic in na evropski ravni. Mi imamo namreč tri prednosti. Ekologija, diversifikacija eh, proizvodnje energentov in zaposlovanje. In končno kmetijstvo. Tudi na tem področju morajo naše politike biti zelo aktivne. Nima smisla, da proizvajamo uh, preveč hrane, ki jo potem zavržemo. Treba je tudi tukaj najti neko ravno težje. In končno, kot član bolgarskega parlamenta ne bi želel, da se moramo z celo vrsto zakonov spopadati tukaj. Hvala, Štefan Sofijanski. Sedaj pa Štefan Čenah iz Bundesrata. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Profesor Larson je rekel, da je ta kriza trikrat bolj globoka in trikrat daljša uh, Eh, če bomo, eh, kot vse ostale, če bomo naredili to, kar je treba. S tem je citiral nekega Nobelovega nagrajenca. No, eh, predsednik Barozo nam je povedal, kaj je tisto, kar je treba narediti. Imamo neke vrste uh, serijo kriz bančništva, gospodarstva, čaka nas tudi eh, energetska, podnebna in tako naprej. Morda je Nobelov nagrajenec gospod Rubini hotel reči naslednje če bomo z ukrepi, ki smo jih uh, zastavili sedaj, uh, čakali, potem bomo čez 3-4 leta eh, doživeli ogromno naraščanje cen energentov. Torej potrebujemo inteligentni konjunkturni paket na ravni EU in nacionalnim ravni, seveda pa tudi na ravni EU in Eh, občin, komun, konec koncev so občine tiste, kjer imamo delodajalce, kjer imamo možne inovacijske oblike. Zato moramo tukaj krepiti vse nove oblike eh, proizvajanja alternat z alternativnimi veri energije. S temi okrepi lahko seveda tudi ustvarimo okoli 300 tisoč novih delovnih mest v Evropi, ko gre za energetiko. V tem primeru se lahko izognemo zastarelim razpravam o prihodnosti jedrske energije. Konferenca marca naj bi morda tudi rekla nekaj o tem, da bi Eh, v Evropi saj začasno dosegli eh, dogovor o znižanju stopnje davka na dodano vrednost. Kolegu iz Polske naj rečem, seveda za Nemčijo in Avstrijo ni nič novega, da uh, smo pač začasno uh, omejili prost pretok ljudi. To je seveda uh, del protekcionizma, ki ga obsojam. Hvala. Sedaj pa podpredsednik Evropskega parlamenta Ljubomir Zaoralek. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje. Prej sem že govoril kot poročevalec delovne skupine, ki se je ukvarjala s socialnimi posledicami ekonomske krize. Sedaj pa naj kot parlamentarec še nekaj rečem. Strinjam se s tistimi, ki jih skrbi Evropa oziroma Evropska unija, ki bi podcenila razsežnosti te krize. Tudi razprava tukaj je pokazala, da imamo različna stališča v zvezi z vrsto vidikov te krize. Ljudje v Evropi se bojijo, da bodo naši odzivi na krizo eh, razdrobljeni, V International Herald Tribune sem pred dnevi bral članek, ki je kritiziral svežen predsednika Obame, čež da ta ni dovolj velik, zato da bi se izognili najslabšim eh, scenarijem in ki ni zadosten, zato da recesija v ZDA ne bi prešla v depresijo. Gre za podoben pojav, kakor eh, je bila 10 do 15 letna recesija, v kateri se je znašla Japonska v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Sam menim, da smo mi v Evropi danes v podobni situaciji. Krugman je rekel, da eh, je tako, kot da smo na letalu, ki ima težave z motori. In če bomo eh, poskušali strmo se uspenjati v tem eh, letalu, zrakoplovu, se nam lahko zgodi, da nam bo zmanjkalo energije in bomo eh, treščili v zemljo. Nacionalni svežni so zaenkrat nacionalni, so premajhni in neusklajeni. Predsednik vlade Topolanek je povdaril, da celo v zvezi z eh, podnebnimi spremembami očitno vladajo različna mnenja, ko gre za Eh, ukrepe na ravni EU. Kaj bo potem EU ponudila na pogajalski miži eh, na sestanku skupine G20? Na eni strani pravimo, da smo eh, soglasni, po drugi imamo različna stališča. Ne, morda bi morali drugače ukrepati. Dva dni že govorimo o euroobveznicah. Te se mi zdijo ena od rešitev zaradi tega, ker bi na ta način sprostili kapital, ki ga je v svetovnem okviru več kot dovolj na voljo to, da nismo sposobni delovati skupaj in skladno, bo a, eh, samo še zapletlo našo situacijo. Čas, časa nam zmanjkuje in mislim, da moramo bolj nujno ukrepati, da bomo pokazali, da lahko delamo skupaj. Hvala. Sedaj pa dajem besedo najprej eh, predsedniku Sobotki, predsedniku Senata Češke republike. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da od mene pričakujete neke vrste povzetke. No, naj začnem z zahvalo predsedniku Petringu in vsem v Evropskem parlamentu, ki so nam omogočili včerajšnjo in današnjo razpravo oziroma srečanje. Mislim, da so srečanja med nacionalnimi parlamentarci in evropskimi poslanci srečanja, na katerih so razprave vedno zelo tehtne. Lani spomladi, ko smo se pripravljali na današnje srečanje, smo razmišljali o drugi temi, o kateri naj bi tukaj bilo govora, ampak glede na finančno in gospodarsko krizo smo se pač odločili za novo temo. Predsednik vlade Topolanek, finančni minister Galovsek, predsednik eh, komisije Barozo, komisar Almunija, vsi ti in gospod Triše iz Evropske centralne banke so nam spregovorili na tem uh, srečanju. In mislim, da so povedali dosti modrih besed. Uh, sem pa hvaležen tudi um, poročevalcem posameznih eh, delovnih skupin, ki so nam posredovali njihove sklepe. Po vseh razpravah pa je bilo jasno zaznati naslednje. Zavračamo protekcionistične ukrepe in gospodarski nacionalizem, ne glede na to, v kakšni obliki se pojavlja. V nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu smo vsi dolžni in zavezani k temu, da prispevamo k reševanju problemov povezanih s krizo v okviru naše zakonodajne dejavnosti. Drugače povedano, ne smemo se obotavljati pri sprejemanju potrebne zakonodaje. To moramo narediti čim prej. Vendar ne smemo pri tem razvodeneti mastrihtskih kriterijev in uh, zadolžiti prihodnje generacije. Uh, kot uh, predsednik uh, Češkega senata se vam zahvaljujem sem vam, udeležencem, ki ste prišli v Brusel, ki ste prispevali k naši razpravi in upam, da vas bom ponovno lahko srečal na različnih eh, manifestacijah v Pragi. Eh, vabim vas na koktejl, kajti predsednik eh, poslanske zbornice Eh, in jaz sva se dogovorila, da vas bova povabila na koktejl, ki bo v sosednji zgradbi, Jozef Antal zgradbi. Hvala. Važeni pane prezidente, važeni pane predsedo, važeni. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane članice in člani nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta in spoštovani gostje, vedno globlja gospodarska kriza in različni pristopi do reševanja te krize v različnih državah so nam dali dosti razlogov za to razpravo. Ta razprava je bila zanimiva, slišali smo dosti zanimivih predlogov, zanimivih zamisli o tem, kako se izvleči iz te krize. Naslednice bomo srečali na, v Parizu na sestanku predsednikov parlamentov Evropske unije. Če sem prav razumel, bo prišel tudi gospod Peterung, pa tudi eh, gospod Baroso, ona dva bosta dva eh, eh, glavna govornika o reševanju gospodarske krize. Ravno eh, tako pa bodo vključeni v razpravo tudi nacionalni eh, parlamenti. Z veseljem bom rezultate tega sestanka prenesel na pariški sestanek. Škoda je, da se lahko sedaj srečamo samo enkrat. In glede na to, da bodo junija evropske volitve, je v času češkega predsedovanja možen samo en medparlamentarni sestanek. K temu ne moremo pomagati, ampak upam samo, da se bodo poglobili odnosi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To je cilj in to je tudi potreba. Mislim, da smo s temi sestanki dali dobre podlage za naslednje razprave na različnih ravneh in gospodarska kriza ni nekaj takega, kot je spomladanski prehlad, ki bi izginil po nekaj tednih, ampak eh, bo trajala in zato se bomo k tem temam in k tem zaključkom še vračali tudi v času švedskega predsedovanja. Mimo grede, švedskemu predsedovanju želim tudi veliko uspeha pri njihovem delu. Vsem vam pa se zahvaljujem za udeležbo v razpravi, za zelo kooperativni odnos, ki ste ga pokazali in upam, da se bomo kmalo spet videli Takrat, ko bo Češki parlament dal darilo Evropskemu parlamentu. Drage kolegice in kolegi, ob koncu eh, zelo nakratko, če dovolite. Tri pripombe bi želel posredovati. Prvič, kriza, sredi katere smo, je popolnoma nova kriza, kriza nove vrste, zato za, nje, za njo ni patentnih rešitev. Ampak, če bomo skupaj delovali, če bomo našli skupaj odgovore za nadzor eh, bank v prihodnosti, bomo veliko dosegli. Vendar v ta namen si moramo ogledati načela. Naše načelo je socialno tržno gospodarstvo. Smo za trg, ampak eh, pravimo tudi, da mora trg služiti ljudem. Zato mora opraviti trg svojo socialno funkcijo. Zato imamo v Lisbonski eh, pogodbi zasidrano načelo socialnega tržnega gospodarstva. Drugič. V Evropski uniji, ki se je nekoč imenovala Evropska skupnost in še prej Evropska gospodarska skupnost, smo dosegli neverjetne stvari. Uresničili smo notranji trg, morda ne v celoti, kajti kot so nam polski kolegi rekli, obstajajo tukaj še neke ovire, ampak v bistvu smo skupni enotni trg uresničili, ko gre za pretok kapitala blaga in ljudi. In če bi sedaj začeli v tej Evropski uniji s protekcionizmom, bi uničili ta skupni notranji trg in ustvarili temelje za eh, to, da ne bomo več konkurenčni na svetovnih trgih. Zato se moramo z vsemi močmi zoprstaviti protekcionizmu tako v Evropski uniji, kot tudi na vzven. Tretjič, kolegice in kolegi, skupna evropska valuta. Če te danes ne bi imeli, bi mi v Evropski uniji se znašli v bistveno večjih turbulencah. In zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ohranimo stabilnost Evropske skupne valute, ne pa uh, zapasti v mentaliteto, da nam bo to prineslo vedno nove uh, deficite in da bomo na ta način propadli. Ne. Če bi se vrnili nazaj na nacionalne valute, bi ponovno ta protislovja, ki so se v preteklosti pojavljala med nacionalnimi valutami, eh, prišla na dan in skupni notranji trg bi ogrozili in uničili. Zato eh, skupna eh, evropska valuta in stabilnost gre sta eh, za roko v roki. Naj se zahvalim še nekaj ljudem, našim govornikom, predsednik eh, Evropske komisije, ki je vedno partner, ki zna prisluhniti Evropskim parlamentu, pa tudi nacionalnim parlamentom. Vedno znova se udeleži naših srečanj. Hvala torej za to in eh, veliko uspeha pri delu v komisiji. Očitno te želje lahko naslovim na gospoda Baroza tudi v vašem imenu. Hvala, gospod Barozo, da ste ponovno bili z nami. Še Nekomu bi se želel zahvaliti rektorju Larsonu z Univerze Lund, ki pravzaprav že predstavlja naslednje predsedstvo. Najlepša hvala, da ste bili tukaj. Zlasti in posebej bi se želel zahvaliti obema kolegoma. Po protokolu se je treba menda najprej zahvaliti predsedniku senata, gospodu Sobotki, za odlično sodelovanje s Evropskim parlamentom. Isto pa seveda velja tudi za predsednika poslanske zbornice, gospoda Vlčka. Najlepša hvala obema za kolegijalno dobro sodelovanje in Evropski parlament bo naredil vse, kar lahko, da bo češko predsedovanje uspešno in sami ste prispevali k temu in uh, sami boste še danes večer prispevali k temu, ko bo češki parlament razpravljal in glasoval o Lizbonski pogodbi. Lizbonska pogodba je tisto, kar nam bo omogočilo uh, previhariti to uh, krizo. Hvala tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so prispevali k uspehu tega srečanja, tudi tolmačem se zahvaljujem. In, uh,